So, guten Morgen zusammen. Her e, Dobro jutro vsem skupaj, prisrčno dobrodošli na seji odbora. Točno bomo začeli, ker imamo zopet zelo natrpan program in možne so tudi spremembe v točki 20 in 21. So teme, ki bomo morda obravnavali že danes eh, popovdan. Če bomo za glasovanjem pravočasno zaključili, eh, potem lahko že danes popovdan obravnavamo točki 20 in 21. Eh, kar zadeva sporočila predsednika, lahko povem, da imamo na voljo vse jezike, torej popoln jezikovni režim, hrvaščina, malteščina, estonščina, eh, tokrat niso na voljo in opravili bomo tudi preizkus eh, med eh, sestankom tega odbora in sicer smo že štartali s tem, da varčujemo s papirjem in sicer na ta način, da predlogov sprememb nismo še enkrat ponovno natisnili. Eh, tako da s tem prihranimo kar precej 5 do 10 vozičkov papirja in eh, obiskovalci sestanka eh, pa si morajo dokumente eh, sami e, Istis, natisniti oziroma jih lahko pridobijo preko velana. E, tako da bomo ob koncu s temi okrepi prihranili 50 odstotkov e, papirja, to pomeni 80 tisoč listov papirja oboje stransko potiskanega. Mislim, da e, Eh, je to zelo dober primer in morda eh, bo tudi eh, ostali del parlamenta ta način delovanja prevzel, če bo to uspešno. In s tem prehajamo, ja, se kdo oglaša? The uh, one word. Eh, samo ena beseda, popolnoma se strinjam z varčevanjem papirja, ampak eh, če eh, prosim za angliško verzijo, ne želim dobiti mađarske verzije, torej prosim zagotovite, da dobim to, kar želim. Hvala lepa. Standardmäßig bekommt man das immer. Torej, eh, običajno to vedno razdelimo v materinem jeziku vsakokratnega udeleženca, no, ampak hvala, da ste opozorili, to željo bomo upoštevali. Prehajamo na točko tri dnevnega reda in sicer izmenjava mnen za izvršilnim direktorjem EME e, za gospodom Guidom Razjem. Eh, in prav prisrčno vas pozdravljam tukaj v parlamentu, se že veselim naše razprave. Imeli smo kar nekaj razprav že v preteklosti za našimi agencijami eh, in eh, lahko rečem, da je ta odbor zelo vesel in ponosen, da imamo te agencije, zato ker opravljalo zelo dobro delo. Seveda smo zelo kritični do tega dela, tudi kar zadeva debato, Eh, o eh, konfliktu interesov. V EMI eh, so bile dosežene bistvene izboljšave, ampak ker želimo čas čim bolj učinkovito izrabiti, vam kar takoj dajem besedo in že nastrpno čakamo, kaj nam boste povedali. Prosim, gospod Razi. Thank you. Uh, Mr. Chairman. Hvala. Gospod eh, predsedujoči, eh, spoštovani člani, eh, dovolite, da vas pozdravim ob tej priložnosti izmenjave mnen z odborom. Ta čas bi želel izkoristiti za predstavitev uresničevanja predpisov o zdravilih. Že Nekaj let eh, se je dogajalo, da smo imeli veliko željo, da spremenimo našo kapaciteto. In eh, sicer eh, je farmakovigilanca izredno pomembno področje. Zato bi posebej želel pozdraviti delo in napor sodelavcev agencije za v obdobju več kot enega leta Eh, za uspešno implementacijo zakonodaje. Eh, farmakovigilanca in eh, zakonodaja na tem področju je stopila veljavo pred tremi meseci in sicer v juliju 2012. Odbor za ugotavljanje tvegan na tem področju je sedmi znanstveni odbor in eh, je doslej imel samo tri sestanke, se pa izredno trudi in dela eh, z veliko vneme. Vi kot zakonodajalce ste odigrali svojo vlogo in eh, sedaj je naša naloga, da izpolnimo vaša pričakovanja. Ampak kompleksnost in obseg dela na področju farmakovih glance je Eh, zelo velika naloga, ki je ne smemo podcenjevati. Vemo, da še nikoli ni, bila, ni bilo zdravila, ki ne bi imelo določeno tveganje. Vsi, ki uporabljajo zdravila, eh, vedo, da eh, pač je treba ta tveganja na nek način Eh, na nek način preseči, ampak z novimi pripomočki za to novo zakonodajo se da veliko storiti. Ampak eh, malo izkušenj imamo eh, pri obravnavi različnih virov in tudi pri uporabi posebnih poročil zdravnikov, strokovnjakov, ki se ukvarjajo za zdravili in tudi bonikov. Eh, te eh, posamezne države nam dajajo eh, informacije na tem področju, sedaj je to 27 držav, kmalo bo prišla še 28. Moramo se boriti proti Eh, temu, da bi določene eh, stvari preveč eh, uporabljali oziroma jih preveč vključevali. Je pa seveda tudi potrebno primerno se boriti proti različnim boleznim in poskrbeti za pravočasno odkrivanje. V juliju zadnjega leta sem prečel kot izvršni direktor novembra 2011 odkorje kot izvršilni direktor EME. In sedaj lahko rečem, da sem v tem e, času zelo dobro spoznal agencijo, vse sodelavce, strokovnjake in tudi okolje, v katerem deluje. V agenciji sem našel zelo Eh, kompetentno osebje eh, z veliko znanja, ki je tudi pripravljeno na velike izzive, ki so pred nami. In eh, prav to nam omogoče, da agencija ustrezno izpolni svojo nalogo in se tudi trudi in se sooča z kompleksnostjo dela, s katerimi je soočeno. Eh, obstoja sedem med sabo povezanih odborov z različnimi vlogami, ampak eh, vsi se ukvarjajo z življensko dobo zdravil iz različnih vidikov. Komplekso, kompleksnost izhaja tudi iz vrste novih eh, možnosti, tehnologij, novih načinov uporabe zdravil. Vse tako, da Eh, doživljamo nove in nove eh, izzive pri ocenevanju zdravil. Okolje, v katerem agencija eh, deluje, se bo še tudi dalje spreminjalo in to zagotovo še hitreje, kot pričakujemo. Zato tudi nujno potrebujemo nenehno učenje in prilagajanje, da bomo lahko ustrezno kos velikim nalogam. Eh, vse naše delo pravzaprav eh, temeli tudi na eh, zaupanju in na, na tem, da se posvečamo poglobljeno našemu delu. In seveda je pri tem pomembna transparentnost in tudi sposobnost komuniciranja. In s tem, da poskrbimo za to, da bodo vse informacije o zdravilih postale čim bolj transparentne. Uh, Eh, v zvezi s tem moram reči, da je bila podpora odbora eh, dejansko eh, izredno velikega pomena in jo cenimo. Pri tem za vašo podporo smo lahko več dosegli. Vse to je prispevalo tudi k večjemu ugledu, ki ga sedaj uživa agencija. Prepričan sem, da eh, boste eh, tudi eh, še dalje podpirali naše delo in boste tudi ugodno ocenili dosežke, ki jih je prispevala naša agencija k zdravju milijonov ljudi. Ob zaključku bi bi posebej pozdravil posvetitelja Lemre in Mistikova. E, moram reči, da so e, pomemben člen povezave med e, odborom in e, med našo agencijo. Odkar sem postal član agencije, sem se e, tudi e, soočil z veliko podporo e, tega odbora in Želim se zahvaliti za to podporo in tudi vnaprej eh, že se veselim vašega nadaljnega eh, sodelovanja. Hvala lepa. Eh, Hvala ehm, in sedaj naša razprava. Prva kolegica je gospa Berendt ki eh, vedno poskrbi, da smo na tekočem, kar se tiče eh, zadev eh, EME, ne samo koordinatorji, pač pa tudi odbor, večkrat prisluhne njenim besedam. Hvala, gospod predsedujoči, dobrodošli, gospod Razi. In eh, tudi pozdravljam vse kolege, ki sedijo eh, pri predsedniški mizi in tudi profesorju Lemarju bi želela čestitati. Ehm, njegova hči eh, se poroči In zato eh, sem mu rekla, naj ne potuje v Bruselj in ostane doma, kajti to je poseben družinski dogodek. Izredno sem vesela, da je profesor Azi med nami in lahko z njim razpravljamo sedaj drugič. Prvič eh, smo ga videli takrat, ko se je predstavil kot eh, kandidat za izvršnega direktorja. V zadnjih enajstih, letih, enajstih mesecih je sedaj že zbral izkušnje in lahko pove, kako stvari tečejo. E, vesela sem, da je podčrtal, da e, farma, e, farmacevtska sredstva, farmako, farmacevtska sredstva niso brez nevarnosti in moramo paziti na farmakovigilanco. Vedno hodimo po tankem ledu, moramo zagotoviti, da bomo sledili vsem stvarem čim bolje in bomo zelo skrbeli za farmakovigilanco. Izredno sem vesela, Ehm, nad, eh, torej, zelo sem vesela, ko sem prisluhnila vašim besedam in sedaj bom povedala nekaj zadev, ki bodo zagotovo zanimive za marsikoga. Govorili ste o kompleksnosti dela EME, naprimer o sedmih odborih, ki so med sabo eh, povezani. Ti eh, odbori za različne pristojnosti, tudi farmacijska svetva za ljudi, je pa pediatrični odbor tudi in tako dalje. Ti odbori eh, z našimi odbori tako rekoč eh, zgradijo neke vrste majhna kraljestva. In ta majhna kraljestva eh, so se razvijala v neko lastno življenje, ki ni pogosto prav dobrodošlo. In, vaše besede so nas sicer razveselile, ampak mogoče bi lahko še nekaj povedali o tem, kar ste uh, omenili takrat, ko ste se predstavili tukaj. Uh, da boste eh, predvsem skrbeli za izboljšave v procesih. Eh, kaj se je zgodilo sedaj v enajstih mesecih? Mogoče nam lahko o tem nekaj poveste. Včasih je težko nekaj premakniti. To je kot da se premika nek stari, neka stara ladja. Mm, ampak kaj se lahko zgodi, da se procesi eh, pospešijo? Kako mm, se lahko doseže večjo učinkovitost? Kako je z okrepitvijo? širitvijo eh, mreži in eh, omrežji in kako eh, lahko opišete koordinacijo struktur v EMI, eh, da se povezava med odbori izboljšuje. Istočasno vas tudi prosim, da na kratko eh, spregovorite o konfliktu interesov. To je eh, zanimivo zagotovo za mnoge člane. In pogosto eh, se o tem pogovarjamo z mnogimi agencijami. Eh, velika želja je po transparentnosti, jasnosti. Mogoče lahko še enkrat jasno poveste, kaj boste storili, da boste eh, zadovoljili kritike. Eh, v vašem primeru v zvezi z EMO. In še enkrat eh, bi želela posebej povdariti, gospod predsedujoči, gospod Razi, mi potrebujemo zaupanje, ampak seveda tudi potrpežljivost. Mi smo vsi vedno potrpežljivi, tudi kritično lahko spregovorim, potrpežljivost ni ravno moja dobra plat. In eh, se pa trudim na tem področju in tudi drugi verjetno se trudijo pri tem. Prepričana sem, da zaupanje je eh, nujno, da lahko opravite svoje delo. Vesela sem, da ste povedali, da za, komis za komisijo delate v testem sodelovanju. Eh, komisija eh, in je z vami tudi v preteklosti sodelovala, sicer ni vedno teklo idealno, ampak vsi se trudimo za perfekcijo eh, sodelovanja med vami in komisijo in eh, eh, komisijo in nami je pomembno in se bomo tudi dalje trudili. Hvala, kar nekaj govornikov se je prijavilo k razpravi. Najprej bom prebral imena, potem pa bomo zaključili seznam, kajti vsi, ki bodo prišli kasneje, seveda začetka niso slišali Peter Lizel in Damek Ev. Levan, Miroslav Nikolasič. Kolegica Kukovič, Poskos, Mišel Rivazi, Korin Lepaš in potem bom dal besedo tudi predstavniku uh, upravnega odbora Peter Lize. Ja, hvala eh, predsedojoči, hvala gospod Razi uh, za vaše predavanje. Uh, tudi uh, sam pozdravljam našega nekdanjega kolega, se mu zahvaljujem za delo, tudi naši kontaktni osebi Dagmar Roth-Berend. In sicer dve točki čisto na kratko. Prvič, eh, transparentnost pri kliničnih eh, raziskavah. Poleti smo bili v Londonu za manjšo delegacijo in smo tudi govorili o tej temi in za zadovoljstvom smo ugotovili, da je ima tu zelo aktivna in da je zapoved eh, transparentnosti vedno bolj eh, udejanjena. Eh, tudi ta odbor se je ukvarjal s tem vprašanjem in sicer klinični preizkusi v tretjih državah se izvajajo tako, da pacijenti niso dovolj zaščiteni in uh, včasih tudi stranski učinki niso tako dokumentirani, kot bi to moralo biti. Eh, to ni tveganje samo za uh, tiste, ki so vdeleženi v poskusih, ampak je to tudi tveganje za pacijente v Evropi. Uh, kar nekaj stvari ste že opravili in zanima me, kako daleč ste že prišli. Uh, v Londonu so nam opisali tudi en problem in sicer so rekli, večina popraševanj po podatkih prihaja strani konkurence, sploh ne strani neodvisnih strokovnjakov, ampak strani drugih firm. Uh, Eh, ki eh, imajo eh, v tem morda poslovne interese. In Linda McEwan je že takrat načela vprašanje, ali ni mogoče diferencirati, če nekdo iz javnega interesa ima pomisleke o varnosti, da ga potem obravnavajo drugače, kot če je to firma, ki ima komercialne interese. Druga stvar, ki jo želimo meniti, in to me je kar šokiralo takrat v Londonu, namreč delovanje Advanced Therapy Regulation in sicer uh, ureditev uh, novih terapij. Eh, in sicer od leta 2007 je, kot vem, samo en eh, proizvod, ki je bil registriran. To naj bi nam reč eh, pospeševalo inovacije. Mi skoraj vsak dan dobimo dopise strani podjetij in bolnišnic, ki pravijo, ta uredba bolj otežuje naše delo z pacijenti, otežuje inovacijo Eh, in me zanima, kaj bi vi eh, tu lahko storili oziroma kaj bi mi lahko storili, da izboljšamo situacijo. Hvala, Linda McKeven. Um, Hvala. Hvala, gospod Razi, da ste danes eh, prišli sem nadaljevala bi z nekim, eh, z nečim, kar je Dagma že omenila, to je odnos s komisijo. Eh, moram reči, da sem bila prav šokirana, ko sem delala eh, pri prenovi zakonodaje o farmakovigilanciji, kajti imeli smo določene slabosti v Eh, na tem področju, imela sem stike z EMO in celo slišala, da jih sploh niso nič vprašali eh, pri pripravi predloga komisije. Vem, da. Ni najbolj preprosto, ampak eh, zelo pomembno je, da obstoja tesno sodelovanje in eh, nenavadno je, eh, da pripravite neko zakonodajo in se sploh ne povežete s tistimi, ki bodo to zakonodajo uporabljali. Torej, nujno bi bilo konzultirati EMO pri takšnem delu, pri takih pripravah in upam, da bo to teklo prihodne bolje. Kar se tiče farmakovigilance, ehm, sem vesela, da se stvari izboljšujejo. Um, v Pragi sicer nisem bila, ampak. Um, Takrat, ko se je um, to odvijalo, nisem mogla biti prisotna in uh, delo eh, je um, pomembno. Je pomembno pa pred, predvsem um, da dobivamo informacije, pacijenti morajo tudi eh, povedati in izvedeti stvari. Na koncu je treba povedati, da bodo vse stvari, ki se na tem področju spreminjajo, dobro došle. Eh, nacionalne agencije so pri tem tudi eh, pomemben faktor. Želim vas tudi spraševati o nacionalnih agencijah. Pravite, da je veliko skrbi zaradi odkrivanja signalov, signalov, ki pridejo v, do eme. Eh, ne gre samo za to, da se eh, ugotavlja, kako je z situacijo v Nemčiji ali pa pri pacijentih v drugih državah. To je pravzaprav pristojnost nacionalnih eh, organov na tem področju. Me pa zanima, v kolikšnem obsegu Eh, delate na nadzoru učinkovitosti agencij. To, kar lahko vi storite, je odvisno tudi od kakovosti nacionalnih agencij, da so učinkovite, dobre. Kakšno delo eh, opravlja EMA na tem področju. In kar se tiče farmakovigilance, moram reči, da so mnoga vprašanja, eh, kjer bodo eh, poslanci zelo skrbno sledili eh, razpravam o zdravilih, ki bodo na seznamu za natančno nadziranje. In tudi Eh, nekateri niso eh, želeli posebnih oznak in lobiranja in tako dalje. Eh, ko je prišlo do nekaterih skandalov in tako dalje in ko smo marsikaj videli, lahko razumete, da smo zagotovo zelo pozorni na vse razvoj. In tudi, da eh, smo zainteresirani, da bo na medicini, na zdravilih ustrezna oznaka prisotna. Hvala, Miroslav Nikolašič. Um. Hvala, gospod predsedujoči. Uh, gospod Razi, hvala lepa, da ste prišli. Uh, Tukaj imamo veliko priložnost, da se pogovorimo z vami. Izredno sem vesel, da ste v uvodnih besedah omenili, da želite eh, zelo tesno sodelovanje z našim odborom, eh, ki je vodilni odbor, eh, ko gre za zdravje, eh, za zdravila in. Eh, pri pomočke na področju medicine. Eh, nekaj praktičnega bom omenil. Govorili ste, da se razvija eh, nov, eh, novo zaupanje, da se veliko dela na tem v EMI, to je odlično. Eh, in kot je rekla Dagmar od Berens, potrebujete nekaj časa, da boste na tem področju učinkoviti. Prepričan sem da bo s tem tudi prišlo do koristi za pacijente. Eh, v celoti podpiram, eh, da eh, se izboljšujejo stvari na področju konflikta interesov. Iz različnih držav sem slišal, da obstojajo eksperti, ki so imeli stike bi lahko rekli, z farmakološkimi podjetji, farmacevskimi firmami. In um, uh, tudi ste omenili sedem različnih odborov v EMI. Kdo je tisti, ki ki ima eh, prve stike z farmacevskimi firmami. Eh, bolje rečeno, eh, če imamo študente, ki po šestih letih diplomirajo, so še tako rekoč čisti in ni problemo, da bi jih nominirali v vaš odbor. Kako vi ocenjujete in menite, kdo je primeren kandidat in ali je možno imenovati nekoga, ki ni zaposlen v vašem odboru um, in uh, bo sicer sodeloval, ampak bo nekdo, ki že ima izkušnje z farmakološkim svetom in farmacevskimi firmami. Hvala lepa. Kolegica Kukovič. Hvala lepa, <clears throat> predsednik. In eh, lepo pozdravljen in dobrodošel, dobrodošel gospod Rasi. Glede na to, da so zdravila in da je vsako zdravilo tveganje zase, je prvo vprašanje, kako pacijente, posebej recimo da kronične bolnike, kako na primeren način vzpostaviti preglednost in komuniciranje, da bodo verjeli, da zdravilo, ki se eventuelno zamenjuje z drugim, da, uh, ima enake ali, da ima enake učinke in da je enako dobro zanj. Eh, zato vas eh, sprašujem, kaj, kako razmišljate, kakšne predloge imate za preglednost pri uvajanju bioekvivalentnih in biosimilarnih zdravil. In ali podpirate to, da so vsi eksperti, ki delujejo na področju ocenjevanja zdravil in na področju upravnih postopkov, kadar gre za vstopanje zdravila na določen trg ali v določeno državo, da so tudi eksperti javno objavljeni. Rada bi slišala vaše mnenje. Hvala. Hvala. Äh, Kolega Lajos Pokoš. Thank you, Mr. Chairman. Hvala, predsedujoči. Te dni je Evropa nekje najmanj obetajoča um, glede uh, rasti v svetu. Področje eh, medicinske znanosti in farmacevtske industrije pa je Evropa še vedno zelo čvrsta in zelo pomembna tudi pri rasti. Moje vprašanje se glasi, kako lahko te prednosti izkoristimo v korist eh, ljudi tudi eh, izven meja Evropske unije. Moje vprašanje, kako dejansko sodelujete z inštitucijami izven Evropske unije, da seveda eh, razširjate vedenje o tem, kaj smo dosegli, pa še razen tega, da bi tudi globalna publika vsega Eh, lahko imela koristi eh, od eh, naših napredkov. Hvala, Mišel Ragasi. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsednik. In dobrodošli, gospod Razi, v našem odboru. Najprej bi rekla naslednje. Predvsej zadovoljna sem, da se gospod Razi zaveda dejstva, da je treba veliko več transparentnosti glede EME. Hvala za to. Potem je še vprašanje skrižja interesov. Tu je prišlo do napredka. Vendar pa se vseeno sprašujem glede naslednjega. Lepo, da imamo izjave glede interesov strokovnjakov in tako naprej, vendar kako se to spremlja in kakšne sankcije so predvidene, če nekdo ne uh, spoštuje postopkov. Imeli smo Eh, primer gospoda Landgrena, ki nam je dal vedeti, da imamo lahko nekašne, uh, eh, nekašne postopke, vendar če nimamo sankcij, potem to nič ne koristi. Če je nekdo v nas križil interesov, potem moramo predvideti neke sankcije, kajti sankcij ni. In mislim, da moramo razmišljati v to smer, zato da bomo odvrnili tiste, ki so delujejo v EMI, da potem ne stopijo v stik um, v, z farmacijsko industrijo. Potem nekaj glede kliničnih raziskav. Želeli smo, da bi študije dali na internet. Transparentnost je ravno to, da objavimo vse podatke. Še nekaj glede zdravil večkrat smo imeli težave glede stranskih učinkov zdravil. Sprašujem se, ali imamo dovolj študij za to, da lahko rečemo za nekatero zdravilo, da je problematično in da ga treba omakniti iz trga ponovadi tako, da če pride do dvomov, potem so zdravniki tisti, ki nosijo odgovornost, kajti zdravnike pač obvestite o tem. Vendar mislim, da bi morali tu biti bolj jasni, morali imeti študije in potem se odločiti, da se neko zdravilo uh, umakne. No, imeli smo primer med, medijatorja, koliko časa je trajalo, da se to zdravilo omaknilo z trga. Potem smo imeli težave s cepivi in tudi tu je trajalo, da se je cepiva omaknila z trga. Torej, mislim, da bi morali imeti tu učinkovitejši sistem. Potem še nekaj bi dejala. Ali ne je bilo dobro, da bi imeli neko delovno skupino, v kateri bi recimo združili poslance. V našem odboru imamo uh, zelo zaveščene poslance, ki bi skrbeli za spremljanje, za to, da bi uh, ne bi imeli težav, kakršne smo imeli že v preteklosti, recimo glede razrešnice in tako naprej. Mislim, da bi s tem izboljšali delo agencije. Thank you, Hvala, Korin Lepeš. Hvala, gospod predsednik. Dobrodošli, gospod direktor. Strinjam se s tem, kar je pravkar dejala moja kolegica gospa Rivazi. Res želim si konkretnih rešitev. Torej, težave smo uh, zaznali glede agencije in recimo na skrižje interesov. Uh, izjave glede na skrižen interesov, to seveda omogoča, da gremo lahko v pravo smer. In veseli me, da ste nekaj glede tega dosegli, kajti v trenutni težavni situaciji, v kateri se je znašla EU, imajo naši državljani potrebo po zaupanju in vprašanje zdravja je eh, takoj na drugem mestu njihovih skrbi, takoj za vprašanjem delovnih mest. In seveda moramo imeti zaupanje v vašo agencijo, to je pomembno za globalno ravnotežje za našo unijo. Moje vprašanje je glede spremljanja, glede kaj se bo sedaj zgodilo. Tu se navezujem na vprašanje, kolego, katere strokovnjake boste angažirali kako boste svoja dobra pravila prevedli v konkretne situacije, v, v mnenja, ki jih boste podali. Kako, ali boste uh, poskrbeli za kontradiktorne analize, tako kot bi si mi želeli, tako da bi vedno imeli tezo za in tezo proti, da bi dejansko dobili um, mnenje vseh tistih, ki delajo za industrijo, kot tistih, ki ne delajo za industrijo, tako da bi dobili nek globalen pregled glede vsake teme. Ali menite, da odločbe, ki se spremljajo, sprejmete, se lahko sprejmejo se lahko, in se lahko spremenijo. Recimo zato, ker ugotovite, da je treba nekaj spremeniti. Vedno je treba eh, upoštevati vse vidike, tako o, po tudi povezave z drugimi. A kako, kako recimo sodelujete z drugimi agencijami, ki se tudi ukvarjajo zdravjem? Uh, zdravstveni sektor je zelo pomemben uh, sektor v Evropi in kako bi morda res lahko poskrbeli za čim boljšo preventivo uh, bolezni, s tem bi gotovo poskrbeli za čim boljšo kakovost življenja naših državljanov. Hvala. collega eh, Marjo. Presidente, eh, io... Eh, hvala, gospod predsedujoči. Eh, mislim, da sem skoraj zadnji govornik. Zahvaljujem se gospodu Raziju. On je na tej funkciji od novembra 2011 in mislim, da je še prezgodaj, da nam lahko izčrpno poroča o delu tako pomembne agencije. Eh, gospod Razi je rekel, da je vsako zdravilo povezano s tveganjem. In s tem se seveda naloga eh, agencije še bolj zakomplicira. Rekel je tudi, da je zdravje evropskih državljanov nekaj, kar je tu prav gotovo v ospredju. Eh, da imajo od tega konec koncev korist državljani eh, in da je tudi eh, od dela agencije odvisno njihovo zdravje. Sedaj pa prehajam k temu, kar sem dejansko želel povedati. Profesor Nistiko je bil nekoč predsednik v Kalabriji, dobro ga poznam, In eh, prepričan sem, no to sem ugotovil šele danes do povdan, eh, kolegica McEwan se je tudi ukvarjala s tem in eh, tudi kolegica Menoj. Zdi se mi dobro, da Nistiko deluje na tem področju, kaj ti ima zelo dolge izkušnje, dolgoletne izkušnje in prav gotovo je odgovoren za mnogi napredek. Takrat, ko je deloval še v Kalabri, smo v Katancari. Zelo veliko razpravljali naprimer, ko je šlo za otvoritev nekega poslopja in me je pozval, da sem prerezal trak, no opravečujem se, da sem eh, nekoliko zdrsnil na raven osebnih izkušenj, eh, ampak zdi se mi, da je tu zelo eh, dobro mesto zanj. Hvala. Marijo, tudi za osebne besede, kaj ti tudi od tega tak parlament živi in se s tem napaja. Uh, In eh, tisti, ki je bil pravkar tako pohvaljen za delo v Kalabriji, pa tudi kot kolega v eh, Evropskem parlamentu. Eh, temu sedaj dajem besedo, ker je naša kontaktna oseba z EMO. Profesor, prosim. Much, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Vsakdo razume, zakaj se počutim tako. Eh, razburjenega in tudi eh, zadovoljnega eh, nad temi besedami, ki smo jih slišali. Čestitamo tudi za skrb za medicino, ki je moja kolegica poskrbela za veliko napredka na tem področju. Jaz sem sodeloval in eh, tudi za raziskavo matičnih celic je bilo eh, veliko storjenega. Eh, letos je prišlo do Nobelove nagrade na tem področju. In, Eh, matične celice eh, predstavljajo izredno velik eh, prispevek. Hm, zelo sem vesel, da sem danes tukaj. Mario Pin je odlični podpredsednik in se mu tudi zahvaljujem za njegovo delo. Moram izraziti svoje hm, splošno mnenje o vlogi profesora Razija. Zaradi tega, ker ta vloga eh, je izredno pomembna. Eh, lahko bi rekli, da celo kar zatre, zatrepečemo, eh, ko se zavemo, kako pomembna je ta vloga, ki eh, jo igra in ta funkcija, ki jo ima. Vedno prihaja do novih stvari, ampak z njim je prišlo do več dinamike, več dejavnosti. Kot je Dagmar dejala, koordinacija med eh, tako eh, velikim številom različnih odborov, delovnih skupin, eh, znanstvenikov in tako dalje je izredno težavna. In dejansko poskrbi za izredno dober potek tega sodelovanja. Eh, del zgodovina, zgodovine tega parlamenta eh, je tudi farmakovigilanca. In eh, v poročilu pa tri se je govorilo o ukrepih, ki bi morali biti pred eh, uvajanjem zdravila. Eh, namreč, eh, da se poskrbi, da ne pride do negativnih učinkov. Firma, ki daje nekaj na trg, mora dajati tudi denar na razpodlago za ustrezno raziskavo zdravil. Mi imamo sedaj tudi farmakovigilanco. Vedno je težko najti dodatni denar. In, razumljivo je tudi iz etičnega vidika, eh, da eh, se eh, poskrbi za to. Firma mora, ki daje nekaj na trg, mora tudi poskrbeti za ustrezne raziskave. Nujno je, da se poskrbi za farmakovigilanco in ravnovesje. Nima smisla ustvarjati Eh, novih eh, posegov. Treba je pa nadzirati primerno in v ustreznem obsegu, treba je dati eh, ljudem ustrezne odgovore o toksičnih posledicah, o negativnih posledicah, ko se daje novo zdravilo na trg. Pa še nekaj za klinične um, raziskave že imamo organizem. To je Evropska medicinska agencija, ki opravlja to delo že dolga leta. Zakaj bi naj to duplicirali na ravni komisije? S tem se ne strinjam, kajti eh, gotovo eh, bi prihajalo do mnogo konfliktov. Eh, kot vedno je treba vedeti, da znanstveni odbori in tako dalje eh, imajo pač svoja mnenja, tudi agencija eh, ima svoje mnenje. Vsakdo se lahko zmoti, ampak eh, pomembno je, da se izognemo sporom v prihodnje. Želim zaključiti z naslednjimi besedami. Pred, eh, prepričan sem, da EMA in pravilni nadzor strani eh, Evropskega parlamenta in tudi strani komisije mm, eh, zagotavljajo ravnovesje in bomo na ta način zagotovili in eh, ustregli potrebam pacijentov. Eh, Hvala lepa eh, tudi za vaše delo v odboru in sedaj dajem besedo Gvido Raziju za to, da bo odgovoril na ta vprašanja. Beseda je vaša. Steve, uh, Hvala. Skušal sem si zabeležiti vsa vaša vprašanja, upam, da ne bom kaj pozabil, če ne bom potem na to odgovoril, se upravičujem že vnaprej. Najprej vprašanje, gospod Berend, glede kompleksnosti tega, kar počnemo, zato da bi izboljšali svojo učinkovitost in uh, torej se spopadli s kompleksnimi težavami. Imamo dve smernici. Prva je znanost in druga je upravljanje. Znanstvena smernica gre eh, torej v smer dela odborov in eh, znanja in tako naprej. Imamo sedem odborov, kot sem povedal. Ti odbori se ukvarjajo z različnimi uh, segmenti različnih eh, produktov v različnih življenjskih ciklusih. Potem imamo eh, Scientific Coordination Board, kjer se sestanejo vsi presedujoči vseh odborov, kjer skušajo zagotoviti uh, doslednost celovitega eh, delovanja, tako da je vse usklajeno. In moramo imeti stabilno aktivnost, zato da je eh, odločitev dosledna. Drugič, imamo ekipo znanstvenik eh, piscev, ki pomagajo poročevalcu, torej znanstveniku, da ima bolj dosledno in bolj robustno znanstveno mnenje, ki naj bo lahko razumljivo, torej da se vidi, zakaj je eh, naša odločitev, kakšna je, kajti komuniciranje je ravno ključnega pomena za zaupanje. Tretjič, zmanjšali smo delo na treh delovnih skupin. Imeli smo 63 oziroma 73 delovnih skupin in v njih je sodelovalo ogromno strokovnjakov. In mi nismo mogli vključevati vsega znanja, ki ga lahko uh, ti znanstveniki podajo, vendar če ne moremo organizirati dela, potem zgubimo del njihovega znanja in izkušenj. In zato tu stopi upravni del in mi skrbimo za odličnost organizacije dela in ta enota analizira vse procese. Tu smo že dosegli pomembne rezultate in smo recimo premeščali osebe iz enega mesta na drugo, um, osvobodili smo določene, določene sredstva, In skratka, premestili smo sredstva tam, kjer so potrebna. In na ta način smo tudi, tudi torej, nekaj privrčevali. Če naj predstavim en primer. Vsi procesi IKT sektorja, ki imajo kompleksne baze podatkov, se sedaj reorganizirajo. Torej, to je en primer. V enem mestu smo zato zaradi takšne reorganizacije lahko 3 milijone evrov porabili za kaj drugega, recimo za farmakovigilanco. Torej, Imamo torej tri stebre za doseganje učinkovitosti in naj povem, da sem zelo zadovoljen, da nas eh, pri tem eh, podpira tudi upravni odbor. Upam, da sem s tem odgovoril na del vprašanja. Gospod Delizel je izpostavil vprašanje transparentnosti. povečali smo eh, dejavnosti glede transparentnosti, to je ena naših prednostnih nalog. Eno je recimo tudi to, da objavljamo zapisnike in dnevne rede odborov. Odbor Prag, Pibico in Kom so odbori, kjer objavljamo eh, zapisnike in dnevne rede in videli bomo, da je to, če bomo lahko v kratkem objavili dnevne rede in zapisnike vseh odborov. Potem klinični poskusi. Tudi ti podatki bodo v kratkem objavljeni. No, to je vprašanje, s tem odgovarjam na vprašanje številnih eh, poslancev, ki so se oglasili glede tega. 27. novembra imeli pomemben sestanek in bomo obravnavali, kako posredovati podatke in zagotoviti, da seveda teh podatkov ne dobijo le eh, kompetitorji, naši tekmeci, temveč, da bo javnost razumela, zakaj smo sprejeli neko odločitev, kakšne znanstveno temeljitev takšne odločitve. In upam, da bomo dobili prispevek vseh tistih, ki pri tem sodelujejo, kajti Mi bomo objavili klinične podatke konec leta. In kot pravite, to je ena glavnih težav glede tega, kdo bo dejansko imel tega koristi, kdo pa bo morda uh, izkoristil te podatke. Potem glede kliničnih raziskav v tretjih državah. Veliko dejavnosti tu poteka. Aprila 2012 smo objavili tako imenovani reflection paper kako, o tem, kako sprejeti klinične raziskave, ki prihajajo iz tretjih držav v Evropo. Deklaracija iz Helsinkov je nekaj, kar je treba spoštovati. Potem pomembne so tudi inšpekcije te bodo odigrale ključno vlogo pri tem. Moramo se spopasti s težavo in sicer to, da so naši inšpektori omejeni, mi ne moremo neposredno nadzirati, kako se obravnava pacijente zunaj Evrope in kako so vključeni v to vrstne klinične poskuse. In to je glavna težava in upam, da se bom lahko na to osredotočil in poskušal govoriti, kaj lahko naredimo z zakonodajnega vidika. Potem advanced therapy, napredna terapija, da res je le en proizvod smo tu imeli. To me res skrbi, kajti v prejšnji službi sem se ukvarjal z eh, raziskavami na področju naprednih terapij, zato se mi to zdi pomembno vprašanje. Sedaj smo uspešni, imamo prvo gensko terapijo na svetu, številni menijo, da to ni bila uspešna terapija, ker je, je bilo težko priti do končne odločitve glede eh, genske terapije. To je trajalo dve leti. To je bilo nekaj, kar so obravnavali trije odbori, kar so si podajali med sabo. Na koncu smo našli rešitev za preskriptivno indikacijo. To je prvič da je, da smo ceno podali s popolnoma drugačnim pristopom. Torej, nismo uporabili statističnega urodja, ki ga ponovadi uporabimo, nismo imeli števila populacije, kajti imeli smo drug pristop in zato smo morali, in zato smo torej videli, da trenutno obstoječa zakonodaja uh, nam omogoča, da odbor si, vedno, si pač prizadeva najti neko rešitev in odpre pot za neko novo pot na trg. In to je nekaj, kar je spodbudno in mislim, da moramo biti bolj pogobni in spodbujati še nadaljne napredne terapije. Potem še en element optimizma je, če se gledamo Eh, razvoj uh, napredne te terapije. 80 odstotkov uh, proizvodov je v fazi 1-2 poskusov, to je zelo napredna faza poskusov. Je takšni, da lahko rečemo, da bodo zaključili to fazo. Morali pa smo oceniti uh, okoli 250 proizvodov, seveda v zaupnih uh, okoliščinah, da smo lahko dejansko ocenili to novo terapijo. Torej, tu sem optimističen. Potem glede števila osebja v moji agenciji predvidevam, spremembo glede vključevanja strokovnjakov in osebja. Imamo nove strokovnjake, vključujemo kemike, statistike, strokovnjake za genetiko, torej ljudi, ki so nujni za to, da ocenimo nove uh, terapije. Torej, upam, da tega nisem povedal preveč zmedeno, vendar naj povem, da res veliko stvari poteka, veliko se dela. Gospa McEwan je spraševala o, o odnosih s komisijo. S komisijo zelo dobro sodelujemo, zelo sistematično sodelujemo, redno imamo izmenjav mnen z generalnim direktorjev. Moje osebje je stalno v stikih z eh, predstavniki komisije iz takšnih in drugačnih razlogov. Včasih ne moremo spremljati vse dejavnosti, ki potekajo, vendar verjamem, da v prihodnosti bo naše strokovno znanje priznano in bo vključeno v oblikovanje zakonodaje. Naš tehnični input, naša presoja vpliva na vsakodnevno delo je ključnega pomena in komisija mislim, da zna ceniti naše delo. To je vsaj moj vtis saj osebno sam tako vidim in ne vidim, da bi imeli v prihodnje kakšne težave, kakšne večje težave. Tem glede črnega simbola, black symbol, no, tu smo imeli dolge razprave od, v odboru prak, ki je uh, tega še ni obravnaval in moramo se, mislim pa, da smo se na koncu dogovorili, da se je ta simbol sprejel in bo uh, o tem na koncu odločila komisija. Torej, to je bilo to, to, toliko, kolikor mi je znano glede trenutnih dejavnosti glede tega. Potem države članice. to je ena mojih večjih skrbi. Ne gre za to, da bi ljudje prihajali v emo, temveč v nacionalni sistem, ko gre za farmakovigilanco. Mm in 27 držav članic ima zelo heterogen pristop, ko opisuje različne signale in nimamo nobenega znanja glede e, načina, kako izčistiti sistem, kajti ena od težav je, da imamo Eh, tri signale iz istega dogodka in to torej lahko pride do podvajanja. Torej, o tej heterogenosti govorim. In nimamo nobenih izkušenj, tako da moramo biti pripravljeni. Imamo veliko pripravljalne dejavnosti, nima pač nobenih izkušenj in glede tega sem zaskrbljen. Na spletni strani imamo seznam stotih aktivnih snovi, ki so dodeljene državnim članicam, naj jih, naj jih spremljajo. In to je seveda dober znak sodelovanja, torej da prihaja do izmenjave, ko gre za to vrstne zadeve, kajte seveda je smo vsi v, v mreži zaskrbljeni glede določenih zadev. Potem vprašanje strokovnjakov. Vprašanje nas križa interesov. To pomeni, da smo zmanjšali eh, naš, naš pul strokovnjakov iz 400 na 350. To lahko vidimo v dveh smereh. Mislim, da je to dober signal, da imamo učinkovit sistem spremljanja na skriže interesov. Potem obstaja seveda pomislek, da je tri ali pet let ne diskontinuitete eh, tega, da nek strokovnjak ne dela v podjetju, je lahko preveč, da potem več niso tako zelo, da nimajo toliko znanja in seveda pomembno je tudi vprašanje konkurenčnosti strokovnjakov in eh, seveda podjetjem je veliko lažje, da strokovnjaki delajo uh, eh, za nje, ker jih bolje plačajo. Zato mislim, da če ne moremo uporabiti strokovnjakov za oceno izdelkov, potem morajo uporabiti nestrokovnjake in to seveda ni dobro. Uh, Za zelo redke bolezni imamo morda lahko samo enega strokovnjaka, ki ga moramo uporabiti na vse možne načine. skušali smo organizirati pristop glede odela odborov in različni odbori se ukvarjajo z različnim znanjem in sedaj naš odbor za znanstveno koordinacijo identificira skupino strokovnjakov za vsako terapevtsko področje in potem vedno uporablja isto skupino, tako da imamo la, da lažje najdemo prave strokovnjake za neko delo. Potem seveda črpam tudi izkušnje iz FDA in tudi oni imajo težave zaradi konkurenčnosti, uh, zaradi konkurence med strokovnjaki in potem nimajo dovolj strokovnjakov. To je težava. Kaj lahko vidimo? Torej, mi želimo spodbujati industrijo in to je tudi povezano z vprašanjem koleg gospe Rivazi in gospe Lepaš. Torej, mi spodbujamo industrijo, da razume, da, da, da, da, da tudi skrbi, da upoštevamo različne faktorje in sedaj mi smo hvaležni vsem, ki nam lahko sporočijo karkoli je eh, relevantnega, vendar ne moremo dejansko stalno spremljati dogajanja. Mislim, da je tako imani Sunshine Act, ki smo ga uvedli, zelo koristen. Torej, s tem uh, aktom se prosi podjetja naj posredujejo osebe, ki sodelujo v nekih poskusih. In s tem m, mm, mislim, da bomo lahko nekaj dosegli. Potem seveda treba vse spremljati, to je rutina v našem delu. To ni nekaj, kar naredimo zgolj enkrat seveda dokumentacijo. E, dokument pač imamo o nas križežu interesu, ne moramo pa sedaj spremljati vse dokumentacije, ki je povezana s tem. To je onkraj naših zmogljivosti. Potem vprašanje transparentnosti. Oziroma še nekaj. Vse izjave o nas križežu interesu so sedaj eh, objavljene na spletnih straneh, tako da eh, s tem eh, lahko pomagamo, da nam kdo, če je treba, poda kakšne informacije, če je treba. Torej, vsako leto se CV um, posodabljajo in te izjave na skrižnih testov so objavljene na spletu, tako da tudi to pripomore. Gospa Kukovič, če sem prav razumel vaše vprašanje kako lahko pacijente obveščamo, o učinkih določenih zdravil za kronične bolezni, kako lahko zaznamo interakcije med dvemi različnimi eh, zdravili, ki jih hkrati dajemo pacijentov. Priznam, da je to ključno vprašanje na znanstveni ravni imamo omejene možnosti, da bi to znanje vnaprej pridobili. To znanje pridobimo iz vsakodnevnega življenja. Šele dejanska raba zdravil nam to pokaže, kako bi lahko to vnaprej pridobili uh, vedeli. In strinjam se z vašim pomislekom, kako lahko vnaprej predvidimo takšna, takšne stvari in ali lahko pacijentom že naprej povemo, kaj se jim lahko zgodi. Uh, skupina za geriatrijo v agenciji nima dovolj sredstev za to, In ta težava je seveda težavna. Vemo, da starejša populacija običajno uporablja več, več zdravil hkrati in nič ne ve o učinkih interakcij med temi zdravili. In to, je zdravje, to, je, to so izkušnje, ki jih mi še pridobivamo torej doslej človeštvo še ni uh, doživelo tako dolge življenjske dobe, tako da to pravzaprav neke vrste nov problem in lahko smo veseli, da imamo tak nov problem zaradi daljše življenjske dobe. Obstaja znanstvene urodja, eh, genska tehnologija, nanotehnologija, ki lahko na več ravneh zaznava Eh, zgodnje, zgodnje napovedi morebitnih interakcij zdravil. In seveda, vsako informacijo, ki jo bomo dobili, bomo upoštevali in vključili v proces pridobivanja oziroma oblikovanja študij. Še eno vprašanje gospoda Bokoša. In sicer, eh, kaj počnemo na ravni blaženja? Večina našega dela gre v smer inšpekcij, graje, grajenja zmogljivosti inšpekcij morda sem dolgočasen, vendar eh, znova ponavljam, da ko sem delal v Italiji, sem poslal inšpekcijo v neko tovarno v Aziji. Ko je moja ekipa šla ven, je šla ekipa EMA v to tovarno. Predtem, oziroma še potem pa je šla ekipa FDA v to isto tovarno. No, če imamo 3000 tovarn, potem morda ni najbolj pametno, če gre do tri inšpekcije v isto um, tovarno. Mislim, da moramo biti bolj racionalni pri tem. In uh, torej moramo izgraditi zmogljivost inšpekciji. Imamo več. Uh, memorandumov o razumevanju, imamo več eh, sporazumov zaupnosti, torej imamo več orodij, ki nam omogočajo, da lahko sodelujemo in seveda sodelujemo tudi s komisijo in izmenjava informacij je res najbolj učinkovita. Nedavni izbruh meningitisa v ZDA smo zaznali dva dni, preden je to prišlo v medije. In takrat smo vedeli, da gre za eh, pač lokal, nek lokalni, lokalni problem. Ampak to je primer, da informacije eh, k sreči niso, oziroma k sreči eh, pravočasno pride do nas, preden pride do dejanskih težav. Gospa Rivasi, mislim, da sem odgovoril na vsa vaša vprašanja ko sem odgovarjal na drugo vprašanje, upam, da nisem česa zgrešil oziroma prezrl. Ena stvar, ki ste izpostavili in ki mi je zelo zanimiva, je, kdaj bomo objavili klinične poskuse. Dejali ste, da to koristi javnosti in s tem se popolnoma strinjamo. In dejal sem, 22. novembra bomo javno obravnavali to težavo in upam, da bomo uh, da bomo dejansko dosegli najboljši izid glede razpoložljivosti teh podatkov. Mislim, da sem s tem odgovoril tudi na vprašanja gospe Lepaš. Mislim, da ste spraševali tudi glede umika uh, zdravil z trga, ali je to javno. Mislim, da smo to uh, vključili za zadnjo spremembo zakonodaje o farmakovigilanci. To je sedaj torej zakonodaja v vsaki državi članici Če pride do umika zdravila, je to treba javno naznaniti. In odbor prakt potem tudi ugotovi, zakaj se je neko zdravilo omaknilo strga. hvala gospodu Mistiku in pre za uh, vaše prijazne besede in upam, da vas ne bom razočaral v prihodnosti. Se prečujem, če sem pozabil na kaj govoriti, bom pa z veseljem še odgovoril, če sem kaj pozabil, lahko vam tudi v, pis, v pisni obliki pošljem bolj podrobne informacije. Herr Rase, ich glaube, Sie haben nichts vergessen, sondern wirklich aus. Eh, hvala lepa za eh, vse izčrpne odgovore. Eh, dejansko smo bili tega zelo veseli. Šele novembra ste prevzeli to novo funkcijo. Želim vam vse dobro in hvala za vaš nastop tukaj. In to, da je bila izražena ponudba strani. Eh, ime, da odpre svoja vrata, da so ta vrata kadarkoli eh, odprta za poročevalce, za poročevalce v senci, če želijo eh, kakršnihkoli nasvetov. Skratka, hvala lepa, mi si želimo najboljših strokovnjakov v naših agencijah, da vsi delamo eh, v smeri, da dosežemo dobrega dobre rezultate. Eh, včasih pa so eh, stvari eh, dejansko nekje na meji med in, konfliktom interesov in tem, da dobimo najboljše strokovnjake. Torej, transparentnost je zelo pomembna točka. Po transparentnosti pa sledi tisto, kar je nevidno in tega se moramo vedno zavedati. Če zahtevamo večjo transparentnost, eh, je s tem treba ustrezno delati v praksi in sicer z dobrim namenom. Prisrčna hvala vam in vašim sodelavcem, pa tudi eh, našim eh, kolegom iz upravnega odbora torej nekdanjim kolegom, želim vse dobro tudi za nadaljne delo in še naprej bomo v stikih. Zato bo že poskrbila kolegica Rod Berendt. So. Tako, sedaj prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, to je točka 4, varstvo zdravja, radioaktivne snovi v vodi, namenjeni za prehrano ljudi. In naša poročevalka je tu kolegica Mišel Rivazi, prosim pripravite se in začeli bomo. Vaše poročilo je sedaj na vrsti. Merci hvala, gospod predsednik. To je poročilo o predlogu direktive sveta o varstvu zdravja, ko gre za radioaktivne snovi v vodi namenjeni za prehrano ljudi. To je tema, ki nas vse zadeva, kajti to obravnava radioaktivne snovi. Prva težava je, za kakšno zakonodajo gre. Predlog komisije je, no, veste, da imamo direktivo o pitni vodi iz leta 1998, ki vključuje vsa onesnaževala v vodi, vse, kemične snovi. No, nenavadno, pa komisija radioaktivne snovi obravnava v okviru zagonodaje Euratom. To je težava, ki nas vse nagovarja. Kaj ti, v direktivu pitni vodi imamo zahteve glede kemičnih snovi, ker to vpliva na zdravje. No, vse, kar pa je povezano z radioaktivnimi snovmi, pa je v pogodbi. Euratom, mi parlamentarci pa nimamo nobenega vpliva na pogodbo Euratom, zato predlagam spremembo in sicer, da vprašanje radioaktivnih snovi vključimo v direktivo o pitni vodi, torej v direktivo iz leta 98. In vse, kar je povezano z radioaktivnimi snovmi, mora biti vključeno v direktivo o pitni vodi. Ne vem, zakaj bi to ločevalo drugih onesnaževalj. Včeraj smo imeli sestanek pročevalcev v senci in vse politične skupine so za to spremembo glede o, pravne podlage. Torej, to je prva točka. Druga točka, in to tudi boste videli v uh, predlogu komisije, to je težava. Oni ločujejo radioaktivnost na naravno in antropogeno. No, v določenih delih državah je tako, da imamo recimo večjo koncentracijo radona, naravnega sevanja in tam imamo in tam imamo posebno zakonodajo, ko gre za radioaktivnost iz človeških verov. Naravna radioaktivnost seveda ni nekaj neškodljivega. No, komisija pa pravzaprav združuje eno in drugo, Sama pa predlagam, da zadeve ločujemo. Sveda imamo naravno radioaktivnost, ki jo moramo meriti in moramo videti, če lahko zmanjšamo. In potem imamo še umetno radioaktivnost, ki jo je pa treba posebej obravnati, kajti umetna radioaktivnost uh, zadeva recimo jedrske odpadke. Eh, to zadeva jedrske odpadke, ki lahko recimo so na industrijskih eh, področjih. Če rečemo, da to vse skupaj ne presega nič sela, nič, nič ena milisivrta na leto, potem to ni tveganje za zdrave. Vendar to je težava, kajti če združujemo obje vrste reaktivnosti, potem pomeni, da dopuščamo razgradnje radioaktivnih snovi v vodi, če pač ne presežemo nekega, neke ravni. Sama predlaga nekaj drugega. Imamo naravno radioaktivnost, ki jo, zmanjšamo, ki jo omejimo na nič sela, nič ena milisiverta. Umetno radioaktivnost pa moramo še bolj zmanjšati, bolj omejiti. Če najdemo radon, kobalt ali kaj drugega, pomeni, da neka jedrska elektrarna spušča in moramo to proučiti. Sama sem delala v laboratorijih in recimo sem uh, našla jod v uh, vodi. In potem sem ugotovila, da je ta jod prihajal iz bolnišnic, ne iz jedrskih elektrarn in potem smo ta jod našli v reki Garoni v Franciji. Torej, res moramo ločevati te zadeve, ko preizkujemo, odkot prihaja neka radioaktivnost. Potem tretja stvar. Norme, standardi, za koga veljajo? Ko se gledate predlog komisije, vidite, da so norme določene za odrasle osebe. Vendar, ko govorimo o vodi, voda zadeva celotno populacijo. Tako dojenčke, otroke, odrasle. In radioaktivnost mora obravnavati kritično, najbolj občutljivo prebivalstvo. No, norme, ki jih predlaga komisija, so takšne, da jih predlagam, da bi morali biti drugačne. Moramo se moramo se osredotočiti na najbolj kritične eh, prebivalstvo za dojenčke za doječe ženske. Torej, na ta način bomo zaščitili celotno prebivalstvo, tudi starejše in tako naprej. Zanimivo je, da komisija ni v skladu s tem, kar piše v Euratomu, kajti v pogodbi v Euratomu piše, da moramo uh, pri normah vedno obravnavati uh, prebivalstvo glede na uh, različne. Uh, starostne skupine. In ne vem, zakaj je potem komisija tu obravnavala le odrasle, ne recimo eh, dojenčke. Potem tretja stvar, ki je pomembna, je načelo onesnaževalec plača. Če najdemo antropogeno radioaktivnost, potem mora onesnaževalec plačati vse ukrepe v zvezi s to radioaktivnostjo. Ne bodo davkoplačevalci tega plačevali. To je načelo onesnaževalec plača. In še nekaj, moramo okrepiti nadzor. Piše, če ni radioaktivnih verov v neki regiji, kjer ni eh, radioaktivnosti v vodi, to pomeni, da ni, so potrebni nobeni ukrepi. Ne, ne, imam izkušnje in moje izkušnje pravijo drugače. Če imamo, če merimo radioaktivnost v vodi, oziroma če merimo karkoli v vodi, moramo meriti tako radioaktivnost kot druge kemične snovi. Kajti lahko gotovimo, da imamo neko radioaktivnost, ki prihaja recimo iz bolnišnice, iz eh, smetišča in tako naprej. Seveda, če ugotovimo, da ni eh, radioaktivnosti, potem lahko zmanjšamo meritve radioaktivnosti. Vendar ne moremo že vnaprej reči, ni nobenih verov radioaktivnosti, torej ne bomo imeli radioaktivnosti. Ne, moramo najprej to ugotoviti, potem pa smo lahko morda lahko bolj fleksibilni. Torej, toliko v grobem. Um, po, res najpomembno je ravno vprašanje pravne podlage. Če bomo tako, tak, tako direktivo imeli, potem moramo dejansko to uh, obravnavati v okviru zakonodaje Lizbonske pogodbe. Če bomo dopustili, da se to obravnava v okviru pogodbe Euratom, potem mi kot poslanci ne bomo imeli nobenega vpliva na to direktivo. In odgovornost poslancov glede te direktive je izjemna. Eh, hvala za uvod v to temo. Sedaj pa dajem besedo poročevalcem v senci za EPP, eh, kolega Miroslav Mikolasič, prosim, Mikolašik. Hvala. Eh, eh, Želel bi govoriti v svojem materinem jeziku. In imeli smo zelo dobro srečanje z eh, gospo Rivazi, z poročevalko in našli smo skupni jezik v mnogih točkah, če tudi ne v vseh. Pri večini načel eh, smo se dejansko zelo strinjali in tudi moja eh, skupina to podpira. Potrebno je, da spremenimo pravno podlago. To je zelo resna zadeva, eh, pitna voda, eh, voda, ki jo pijejo naši otroci, vse to je zelo resna zadeva in parlament mora imeti možnost, da tu so odloča. Sicer, če omenim člen 191, ta je potreben za možnost soodločanja. Potrebno se je pogovoriti še o določenih tehničnih podrobnostih, nekaj novosti, ki jih želimo dodati in sicer v zvezi z radonom in v zvezi z vodo, ki je polnjena v steklenice. Te teme moramo še nekoliko spremeniti s pomočjo predlogov sprememb in eh, z drugimi sredstvi. Potem je tu še vprašanje norm za odrasle, za otroke. Lahko se zgodi, da pitna voda, ki jo običajno uporabljamo, da se uporablja za pripravo otroške hrane, hrane za dojenčke, zato tu ne more biti tveganja, da bi ta voda vsebovala radioaktivne snovi, kot so jod, eh, cezi in druge. Eh, ta voda mora dejansko imeti ustrezen nivo teh snovi upam, da bomo še naprej imeli ploden dialog, s katerim bomo eh, rešili ta vprašanja z gospo Ravezi in drugimi smo se dogovorili, da je potrebno srečanje s strokovnjaki. In sicer želim predlagati, da ne bi imeli samo enega strokovnjaka, ampak eh, da bi lahko pritegnili še druge strokovnjake, naprimer zdravnika eh, in druge leti bi nam lahko pomagali osvetliti vidike Eh, kako te snovi vplivajo na ljudi, še zlasti na otroke. Mi bi torej podprli tak proces, zato bo verjetno potrebna tudi sprememba časovnice za predelavo tega gradiva eh, in sicer kako bomo obravnavali to poročilo potrebujemo več časa za pripravo tega poročila. Podpiramo načelo, da tisti, ki onesnažuje, tudi plača. To je za mene zelo pomembno. Pomembna je kontrola, to je kondicijo sine qua non. Tu moramo biti zelo strogi. Hvala. Poročevalec v senci SD kolega Hanes. Thank you, Mr. Chairman. Hvala, gospod predsedojoči. Najprej bi um, želel čestitati poročevalki gospe Rivazi za odlično delo. Poročilo je dobro strukturirano in uh, zelo dobro uh, predstavi uh, potrebo po večjem nadzoru te, um, teh eh, snovi, radiotje snovi vodi, namenjen za prehrano ljudi. Eh, gre za pravno varnost, za doslednost eh, v zakonodaji Evropske unije pri pitni vodi. Seveda pa vse poteka tudi pod dežnikom pogodbe. Moramo razlikovati v tudi osnutku različnih virov. Eh, radioaktivnosti, tako naravne kot tudi umetne. Eh, moramo sveda opostevati tudi kritične dele populacije, eh, rizične dele, ki so bolj ogroženi. Z mojimi predlogi sprememb želim doseči tudi večjo transparentnost za porabnike Porabniki morajo biti ustrezno informirani o radioaktivnih snovih, o kakovosti eh, pitne vode v Evropski uniji. Z nesrečo na Japonskem, z Fukushimo eh, je prišlo do zavedanja, um, tudi potrebe eh, po ustreznih ukrepih v primerih, eh, ko pride do nesreči in nevarnosti. Eh, morali bi ustvariti tudi neke vrste call center, torej en, en osrednji prostor, kjer bi se lahko potrošniki obračali v primerih, ko želijo več informacij, V zvezi z radioaktivnimi snomi v vodi eh, bi bilo treba dati državam eh, praktična navodila, kako lahko spremljajo eh, stvari na tem področju. In tudi države članice morajo dobiti dve leti mm, časa za to, da prevzamejo direktivo v svojo zakonodajo, ne samo eno leto, kot je zdaj predvideno. Dve leti bo dovolj časa, da lahko ustrezno prilagodijo tudi Eh, tehnične eh, pripomočke in tudi, da se zakonodajo ustrezno prilagodi. Gospod Panajotov. Ga ni? Prav? Richard Seber. Richard Seber. In sicer poslanec leta. Eh, čestitke. Hvala, hvala seveda tudi eh, kolegicam in kolegom, ki so glasovali za mene, vendar pa želim tudi povdariti, eh, da imamo izjemno dobro sodelovanje med vsemi političnimi skupinami, to sem tudi eh, povdaril v svojem kratkem nagovoru in dejansko je tukaj zelo prijetno sodelovati za vsemi kolegicami in kolegi in to sem tudi že pri temi, kolegica Revazi je pripravila zelo, zelo dobro poročilo, pravzaprav se strinjam vsebinsko skoraj da z vsem, zlasti kar zadeva njeno kritiko pravne podlage, ki je bila izbrana za ta predlog. S tem se sto odstotno strinjam. In mislim, eh, da je eh, komisija želela poskusiti po eni strani, eh, da parlament nekako razoroži ga postavi ob stran in da za to akcijo Eh, z vrednostmi in pogoji za kontrole, eh, ki ne eh, ustrezajo standardu, ki ga želimo imeti. Imam tudi zelo dobro primerjavo, ker sem poročevalec za te prioritarne snovi v vodi in če primerjamo obe stvari, po eni strani pitno vodo, ki je še veliko bolj pomembna kot nasploh gospodarjenje za vodo in po drugi strani prioritarne snovi v vodah, potem imamo tu seveda Eh, polno eh, soodločanje pri teh prioritarnih snoveh, to je veliko bolj detaljno urejeno eh, in državljani so to veliko bolj zaščiteni pri predlogu pitne vode, ehm, ki zadeva tudi Euratom. To je za zdravje veliko, veliko bolj pomembno. Tu imajo države članice zelo veliko prostega prostora, kar zadeva vrsten obseg kontrol, kako s tem delajo. In to pravzaprav ne ustreza temu, temu, eh, kar si mi v Evropi, v Evropskem parlamentu predstavljamo. Eh, kajti eh, tu potrebna zaščita kratko malo ni zagotovljena. Skratka, ehm, kot smo ugotovili, pravno podlago je treba spremeniti in sicer na 192, tako kot v prvotni direktivi o pitni vodi. Ne vem, zakaj je prišlo do tega premika. Te utemelitve komisije žal ne razumem. Prav tako je pomembno, Eh, torej radioaktivnost ali je naravna ali umetna, ima enake učinke. Ampak pomembno je, kot pravi kolegica Rivazi, da poskušamo to ločeno raziskovati, zato eh, da bi lahko eh, raziskali vzroke. Tu se popolnoma strinjam z njo, kajti potem lahko pripravimo ustrezne ukrepe. Tudi to, kar je povedal kolega Mikolašik v svojem govoru. Seveda moramo zlasti misliti na najšipkejše člene v družbi. Če imamo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 naprimer, eh, živila, ki ni nujno, da jih jemo, potem je to vse. No, ampak, če imamo pitno vodo, temu ni mogoče uiti kot nosečnice, kot otroci. Eh, zlasti to skupino oseb je potrebno še posebej zaščititi in eh, ne se osredotočati samo na vrednosti za odrasle. Tu se moramo osredotočiti zlasti na tisti najšipkejši člen. Kar zadeva kontrolno dejavnost, to sem že rekel, tu bi se morali dejansko naslanjati na predlog za prioritarne eh, snovi, eh, kjer eh, bi državam članicam predpisali konkretne kontrolne metode in ne, da imamo stotine nekih vrzeli, ki jih je mogoče zaobiti. Eh, naprimer, če države članice niso mnenja in tako naprej. Kaj to pravno pomeni? Skratka, brez dožnosti obrazložitve imajo države članice tu proste roke in eh, upam, da bomo v odboru našli jasno večino za to, da bi lahko spremenili pravno podlago in te šibkosti. Hvala, Richard. Seber, Korin Lepaš. Merci, Hvala, gospod predsednik. Na kratko. Hvala poročevalki za to poročilo, to kakovostno poročilo. Lahko le podprem, popolnoma podprem to, kar pravi. To je zelo pomembna tema, torej vprašanje kakovosti pitne vode in zlasti eh, prisotnosti tretjih snovi v tej vodi, še zlasti radioaktivnih snovi. Predlogi v poročilu gredo v pravo smer in sicer nisem proučevalka v senci, bom pa v svoji skupini podprla to poročilo in predloge, ki so vsebovani v tem poročilu. Dank, Hvala, gospa kolegica. Kolegica Judith Merkel, ki je medtem že tudi prišla, ima zdaj besedo. Eh, hvala, gospod predsedujoči. Hvala poročevalki za dober pristop, za dobro sodelovanje in za vse eh, poskuse, da se izboljša pravni okvir. S pravno podlago, ki jo predlaga poročevalka, se strinjam. In sicer, da mora to ostati pod parlamentarno kontrolo in tega ne smemo izločiti v smeri pogodbe o Euratomu. Eh, skladnost eh, z zakonodajo o eh, pitni vodi in o talni vodi je seveda pomembna. Vsi vodni viri morajo biti zaščiteni pred radioaktivnim onesnaženjem. V drugi različici besedila komisije je bil vključen tudi radon, to se mi zdi dobro, in tudi ustekleničena voda. Vendar pa je zelo pomembno, da voda, ki se uporablja v živilski industriji, da je prav tako ponovno vključena. Strinjam se s poročevalko. treba se je ukvarjati z najšipkejšimi v družbi, ne samo z odraslimi, tu mislim zlasti na otroke. Kakovost vode mora biti podvržena nadzoru, če je kaj narobe, morajo države članice takoj sprejeti ukrepe, da znova zagotovijo kakovost pitne vode in da odvrnejo pretečo nevarnost. Tako poročevalka, kot tudi poročevalci v senci, in tudi kolegi iz ITRE se strinjamo in si skupaj želimo boljšo zakonodajo za to področje. Sedaj predstavnik komisije, gospod Augustin Jansen, in sicer dela v Radiation Protection Unit. Prosim, gospod Jansen. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej Eh, bi želel povedati, da komisija eh, ceni obilico dela, ki je bilo vloženo v pripravo tega poročila. Eh, še vedno proučujemo celo vrsto predlogov sprememb, ki so bili vloženi. Ampak pomembna je zakonska podlaga Evropske unije, ne pa toliko Euratom veliko predlogov sprememb eh, govori eh, o Euratomu. Eh, veliko jih govori tako o vodnih izjavah kot o členih. V, v beletu in v posebne od direktivi o mm, hrani, ki je bila predelana, se je posebej tudi ukvarjalo delno z vodo in odbor o pravnih zadevah eh, parlamenta je podal priporočilo, ne pa eh, zavezujočo pravno eh, mnenje o pristojnostih. Komisija po drugi strani pa zelo čvrsto meni, da po glavi Euratoma, tretjo poglavje, mora biti pravna podlaga, ki se ukvarja z Eh, radiacijo eh, in eh, radioaktivnimi snumi. Izbor pravne podlage želi izključiti direktivo 96 in 99. To je neprijetno in tudi v nasprotju samim osnutkom poročila odbora ITREM. Judith Merkis, eh, kajti dejansko eh, se s tem zmanjšuje raven zaščite, kajti načelo se s tem ignorira, da bi naj bilo tveganje čim nižje. Ehm, eh, indikativne doze pri tem so seveda pomembne. Eh, ko gre za umetne in eh, za naravne oblike eh, radioaktivnosti, ni znanstvene podlage za razlikovanje. V, niti v varnostnih standardih, niti v drugih dokumentih. Razlikovanje pravzaprav prav Eh, opravičuje nižje doze radioaktivnosti, ki bi jih smeli eh, dovoliti in eh, da ne bi prišlo do nek kontroliranega onasnaževanja. Ampak to ni namen te direktive. Gre za kakovostno pitno vodo in ne pa, da se nadzira različne odpadne vode iz eh, eh, jedrskih eh, central in bonišic in ponovno, podobno. To je pa stvar, ki je naj ne bi urejala, urejal ta zakon, pač pa so druge pravne podlage za to prisotne in pristojne, zato to zavračamo. Eh, predlogi sprememb se v glavnem okvarjajo z radioaktivnimi snovmi, ampak eh, tudi z direktivo 1998. Mm, eh, zakaj bi najrazlične direktive se Eh, ukvarjale z radioaktivnostjo, tako kot recimo z eh, kemičnimi sestavinami. Gre za informiranje in eh, za tehnične zahteve, ki so predlagane v poročilu. Še ena točka, ne da bi se spuščal v podrobnosti, je vprašanje, kdo bi naj ugotavljal doze. Eh, direktiva temelji eh, za, od, na oceni za odrasle in uh, ni v nasprotju z temeljnimi varnostnimi standardi, ki uh, pravzaprav predvideva, uh, da se v populaciji različne uh, skupine obravnava uh, Eh, moramo izdelati parametri eh, indikatorjev, eh, kazalnikov, ki bi se nanašali na pitno vodo. Lahko rečemo, da obstoja tudi naravna radioaktivnost in v vseh primerjih so otroci bolj na udaru kot pa odrasli. V Eh, skozi celo življenje je človek izpostavljen tej kontaminaciji eh, in eh, pri dodatno tveganje za otroke ni toliko večje iz tega vidika. Gospa Rivazi omenja tudi potrebo po okrepitvi nadzora skupaj z vsemi kemičnimi snovmi in eh, pri tem eh, ignorira druge vire informacij v izvorni zakonodaji. Eh, pri Euratom pogodbi imamo predvideno nadzorovanje radioaktivnih snovi v vseh primerih. V, v različnih oblikah vode, to je potalnica, tudi pitna voda in tako dalje. Eh, s tem, eh, da dobimo dovolj veliko osnovo za to, da, se, da lahko rečemo, da ni potreba po večjem nadzoru eh, te torej vode, ker je to že predvideno v drugih oblikah zakonodajah in ni možnosti za um, vpliv na zahteve pri pitni vodi. Gospod predsedujoči, hvala lepa. Sedaj pa dajem za zaključek še besedo poročevalke Mišel Rivazi. Hvala, gospod predsednik. Hvala kolegom, da podpirate v večji meri moje poročilo. Mislim, da smo slišali soglasje glede tega, da moramo spremeniti pravno podlago. Obžalujem, da komisija po drugi strani je popolnoma proti temu. Vendar, mm, komisija, če dovolite, ko pravite, da je Euratom bolj restriktiven, no, pa če se gledamo podrobnosti, vidimo, da to ni tako, ne povem nekaj primerov. Nenavadno je, da bi direktiva o pitni vodi ki, iz leta 98, ki obravnava kemijske snovi in ki pravi, da moramo zmanjšati rakotvorne snovi v vodi. In radioaktivne snovi so vendarle take in čudno je, da bi jih dali ven. Euratom ne vključuje svoje odločenje s parlamentom, zato želite to vključiti v Euratom še nekaj. Praviti delatom bolj restriktivno, vendar vse norme, ki so tu navedene, so za odrasle osebe. Sami pa pravite, da, da so otroci bolj občutljivi na uh, radioaktivnost. Če imamo pitno vodo, ki je onesnažena z radioaktivnimi snovmi, bo ogrožala tudi otroke. In eh, v primeru Černobila smo videli, da eh, so otroci veliko bolj občutljivi na radioaktivnost in to vpliva na celotno njihovo življenje. In potem še nekaj glede nadzora. Pravite, vse informacije imamo naprej. Vendar, ne je verjetno, da, da kaj takega trdite. Morali smo zaradi nesreče v regiji eh, trikrat ste ugotovili, da je voda bila onesnažena, v vodi je bil uran. Potem s, eh, imamo več takih primerov. Nadzor voda eh, za namen prehrane ljudi moramo preveriti vsa, vse možna onesnaževala. Mislim, da bomo eh, s kolegi prišli do soglasja in vas bomo prepričali v to, da je treba spremeniti pravno podlago. Upam, da vas bomo vsi skupaj prepričali, da to, kar predlagate, ni dovolj ni dovolj, ne omogoča dovoljšne varnosti državljanom Evropske unije. Hvala. Eh, predvideno je, da o poročilu Torej, 20. novembar je eh, rok eh, za eh, predloge sprememb in treba je spremeniti še pravno podlago in sicer čakamo še na stališče odbora Juri in indikativno je predvideno, da bi 23. januarja tu v Inviju o tem glasovali oziroma na marčnem plenumu naj bi bilo to obravnavano. Ampak kot že rečeno, to so samo indikativni datumi. E, prisrčna hvala za to debato in za zanimivo razpravo. Sedaj eh, prehajamo na točko 5 dnevnega reda eh, in sicer preglednost ukrepov, ki urejajo cene zdravil za uporabo v humani medicini in njihovo vključitev v področje nacionalnih sistemov zdravstvenega zavarovanja. Eh, poročevalka za naš odbor je eh, kolegica Prvanova, ki kot prvi dajem besedo. Prosim, gospa kolegica. Thank you, Hvala, predsedujoči. Najprej bi želela eh, s tem, da eh, povem, kako pozitivn je predlog komisije eh, in da se nadzira tudi pogoje trenutnega trga <clears throat> zdravil. In seveda je pomembno določiti, katera, eh, kateri organ pravzaprav odloča o cenah. Preden bi predstavila glavne zadeve svojega poročila, bi eh, želela povedati, o čem pravzaprav govorimo v tem predlogu in o čem ne govorimo, kajti tukaj je prišlo do različnih nerazumevanj. Govorimo o transparentnih ukrepih eh, na ravni posameznih držav pri zdravilnih, ki jih se je jih uporablja v humani medicini, govorimo o sistemi zdravstvenega zavarovanja eh, in ne govorimo o cenah, o katerih eh, eh, se bo odločalo na ravni nacionalnih držav in ne govorimo o harmonizaciji zdravil na ravni Evropske unije in njihov vključitev v enotno javno obliko seznama v Evropske unije, in eh, ne govorimo o realnosti farmacevskih eh, eh, proizvodov Evropske unije, zato ker ni enotnega trga in ne govorimo o varnosti zdravil, kajti to je pristojnost različnih drugih zakonskih predlogov, tudi ne govorimo o farmakovigilanci in eh, ne govorimo o dolgoročnih učinkih. Govorimo torej o minimalnih eh, postopkih, ki eh, zagotovijo pravno varnost in za nacionalne organe pri vsega, Eh, urejanju cen zdravil eh, v humani medicini. Eh, govorimo o razvoju novih zdravil in tudi glavnim, glavnem cilju, da olajšamo dostop za vse v Evropski uniji do teh zdravil. In s tem bi želela uh, Eh, tudi povedati, da ne gre za industrijo in v korist industrije, pač pa v korist nacionalnih prestojnih organov. In sedaj nekaj besed o mojem poročilu. Eh, najprej, kaj je pravzaprav potrebno kot osnova za sprejemanje odločitev? Eh, gre predvsem za to, da imamo različne predloge sprememb, eh, tudi 32, 33, 38 in tako dalje. Transparentnost je namreč eh, zahteva, ki je vedno bolj prisotna, zlasti, ko gre za cene farmacijskih proizvodov in zato predlagam dodatne ukrepe, eh, ki bi jih morali sprijeti pristojni organi pri deklariranju zdravil in pri. To je amanma 38, o tem smo večkrat razpravljali na naših sestankih v odboru Envi. Eh, govorili smo o različnih agencijah v Evropske unije, kjer je nujno potrebno, da se objavi tudi um, Eh, deklaracije in podobne zadeve. Eh, gre za javn dostop eh, pri različnih kriterijih za sprejemanje mm, odločitev. Na to 2 in 12 so predlogi sprememb, ki se ukvarjajo z javnimi razpisi, ampak to je tudi pristojnost drugih direktiv. Morali bi omogočiti fleksibilnost, ampak eh, to je predmet eh, prostovoljnih pogodb, eh, ki omogočijo ustrezno sklepanje pogodb, ampak seveda to je v pristojnosti drugih organov, ki omogočijo, da se omogoči dostop pacijentov do teh zdravil, Na to eh, predlogi spremenj 4 in 14, eh, predlog komisije, eh, ki govori o dualnih in različnih časovnih linijah in različnih posebnih časovnicah pri procesu sprejemanja odločitev v smislu dela, ki ga bodo Um, izvajali, ko bo prišlo do um, pričetka veljavnosti čez eno leto. Gre za definiranje uh, zdravstvene tehnologije brez dodatnih um, ukrepo na nacionalni ravni, da se gotovi, zagotovi um, gotovost uh, pri um, Eh, izvajanju te direktive. Ne smemo se bati uporabe, eh, kajti eh, Evropska komisija organizira celo vrsto delovnih skupin in je dovolj časa za nacionalne organe, da se ustrezno prilagodijo tudi tehnični ravni, tudi v resativnem smislu in pri implikacijah v zvezi z transpozicijo eh, zakonodaje. Eh, to so amandvaje 6, 7, 8, 36 in 37. Eh, je komisija govorila o tem s tem, da se bo pravni okvir prilagodil um, in sicer v okviru nepotrebnih zamud pri uh, Eh, dostopnosti na evropskem trgu. Nekatere zamude eh, so prevelike in presegajo 700 eh, dni, to je okoli dve leti. Na to ureditve, ki se nanašajo na sektorsko raziskavo pri elementih, na katerih temelji ustrezno informiranje, pa tudi člen 14 pri pravicah eh, do lastništva. Um, Imamo tudi eh, klauzulo, ki se ukvarja z eh, podatki za tržno Eh, dostopnost eh, in eh, to je pa pristojnost druge zakonodaje. Pri generični medicini tudi o tem imamo določene predloge sprememb, krajša, krajši čas za Pričetek prodaje je ustrezan, to bi bilo tudi primerno za pacijente, moramo pa upoštevati, Eh, nacionalne pristojne organe in posebne ukrepe, ko se odločamo eh, o eh, plačilu generičnih proizvodov. Zato sedaj predlagam 25 plus 25, namesto 15 plus 15, da glede fleksibilnosti nacionalnih organov in proporcionalnosti v ukrepih, ki so predvideni, tudi glede tega imamo celo vrsto predlogov sprememb. Eh, v zvezi z predlaganim eh, podaljšanjem eh, roka. Menim, da bi naj dopolnili predlog komisije, da bi omogočili praktično implementacijo in s tem dali nacionalnim organom ustrezno fleksibilnost in avtonomnost, da ustrežejo zahtevam te direktive menim, da postopek, če se ne ustreže časovnim okvirom, v zvezi z členom 8 eh, lahko rečemo, da eh, imamo pri zamudah posebne eh, predvidene sodne ukrepe in to sicer predlagam se črta. Mm, tudi, eh, ko gre za plačilo kazni na strani nacionalnih organov. Eh, ko gre za eh, Eh, nacionalne ukrepe, ki ne ustrezajo proporcionalnosti eh, in presegajo eh, predvidenim ukrepom in ko gre za transpozicijo, to je uokvirjeno v ustreznih informacijah in sploh predvideno tudi v informacijah tej zakonodaji in v celoti eh, mislim, da bi bilo dobro eh, črtati eh, člen 16. In sedaj se zahvaljujem Evropski komisiji zlasti GD Inte za njihovo dobro delo pri pojasnjevanju posameznih faktorjev v tem predlogu. Zahvaljujem se predsedcu tudi za dobro sodelovanje, eh, zlasti pri, pre, eh, pri prenosu ustreznih informacij svetu eh, in pri, vajn, pri pojasnevanju določenih mitov, ki so povezani z to zakonodajo. Zahvaljujem se tudi sekretarjatu. Zdaj bi pa rada slišala nekaj več besed od poročevalcev v Senci in drugih kolegov, kaj menijo o tem predlogu. Oh. Das Dankeschön. Hvala. Hvala tudi sekretarjatu. To včasih pozabljamo pri pripravi poročil in tudi pri mnogih drugih zadevah. Mislim, da je bilo to dobro sprejeto. Sedaj dajem besedo kolegici Kukovič, poročevalki v Senci za ESP. Transparency. Hvala, predsedujoči. Transparentnost je ključnega pomena. Državljani nam bodo zaupali na osnovi transparentnosti in državljani bodo zaupali našim inštitucijam na osnovi transparentnosti. Eh, želim izraziti dobrodošljico in eh, poročilo komisije eh, in se zahvaljujem poročevalki za odlično poročilo. Lahko podprem poročilo Eh, večino predlogov osnutka poročila, imam pa nekaj drugih komentarjev in nekaj predlogov in sprememb. Rada bi razložila na splošni ravni nekaj od njih. V zvezi z uvodno izjavo 15 eh, predloga komisije eh, bi rada počrtala pomembnost držav članic, da imajo pristojnosti, da zahtevajo informacije in tudi informacije Eh, status eh, posameznih vrst zdravil in tudi pri pravicah eh, države ne smejo prevzeti te zadeve. Na to bioekvivalentno bi spremenili biosimilarnost. Rada bi opozorila na posledice, če pride do tega ukrepa za pacijente moramo razmisliti o tem in tudi um, pozdravljam predlog poročevalke, da bi uh, postopki in sprejemanje odločitev postalo bolj transparentno za publiko, za javnost. Uh, bi pa izrazila tudi zaskr e, bl, zaskrbljenost glede izjave 15b in 2a. Mislim, da niso eh, imena ekspertov nekaj, kar bi naj objavljali, eh, kako eh, velik je potem pritisk na te strokovnjake. To se moramo vprašati. In eh, po mojem mnenju. V, tem, v tej obliki to ni spremljivo. Poleg tega, ne more biti vsa informacija javna, kajti moramo eh, upoštevati tudi eh, evropsko konkurenčnost. Pozdravljam ambicijo eh, poroče Valke, da podaljša roke in da se črtajo določeni členi. Predlagala sem, mislim, da In mislim, da bi bilo zelo uh, koristno, če bi poenotili uh, časovnico uh, tudi pri drugih um, zdravilih in to bom predlagala v mnogih predlogih sprememb. Poleg tega menim, da je večja dostopnost in enako pravn dostop za vse državljave uh, do teh zdravil uh, je ključnega pomena v. Um, uvodni izjavi bi tudi omenila eh, ranljivost malih trgov in eh, potrebo eh, po dostopnosti vseh zdravil, ki so na seznamo Svetovne zdravstvene organizacije. Zahvaljujem se za odlično delo in za odlične razlage strani komisije. Poročevalka je Eh, poskrbela za dobro timsko delo v zvezi za to direktivo in mislim eh, in upam, da bomo lahko po tej poti hodili tudi v prihodnje. Hvala. Sedaj dajem besedo eh, poročevalki esenci skupine SD. Hvala, gospod predsednik, hvala poročevalki in komisiji in tudi sekretarjatu za sodelovanje pri tem predlogu zakonodaje. Težko ravnotežimo pravice držav, članic, eh, interes eh, farmacijske industrije in dodane vrednosti Evropske unije v interesu pacijentov. Vsi pacijenti se gotovo strinjajo in tudi mi se s tem strinjamo, da imajo pravico do zdravil, ki jih, prav, ki jih potrebujo nikomor. Ne moremo preprečiti dostop do takšnih zdravil zaradi stroškov. In nova direktiva je dobrodošla, če bomo izboljšali postopke plačevanja in nadomestil za zdravila. V določenih državah članicah prihaja do zamud, dolgih zamud pri povračilu stroškov za zdravila. In to je lahko um, To lahko pomeni neenak dostop pacijentov do zdravil v EU in nov predlog mora te neenakosti um, odpraviti, vendar vseeno imajo države članice svojo pristojnost za organizacijo nacionalnih uh, sistemov zdravstvenega zavarovanja in povračil. Obstoječa direktiva ne uh, zagotavlja transparentnosti eh, glede zdravil v EU. In torej ne vemo, kak, kako se cene določajo in težko jih primerjamo, ker nimamo teh podatkov. Recimo na Irskem smo plačevali najvišje cene za zdravila v celotni EU. Nedavni medijski, medijska poročila so pokazala, da smo plačevali za določena zdravila tudi 50 odstotkov več kot Združeno kraljestvo in to ni spremljivo. No, če ne vemo, koliko druge države članice plačujejo, potem se ne moramo pogajati za najnižje cene. Lahko se pogajamo le, če imamo informacije. Na ta način lahko zagotovimo obladovanje stroškov zdravil. Torej, transparentnost glede cen zdravil je nujna zato, da zagotovimo dostopnost zdravil v Evropi. Moramo podpirati podpreti Evropsko podatkovno bazo, ki jo uporablja država članica za primerjavo cen. Potem še drugi, druge ukrepe mora proučiti komisija, da bi zagotovila. Sprememba direktive naj bi pospešila uh, vstop generičnih zdravil na trg. To lahko podpremo. Lahko podpremo različne roke glede na to, ali se uporablja v državi članici ocena zdravstvene tehnologije ali ne. No, roki pa morda niso realistični za vse države članice. Recimo, čas konzultacij v nizozemskem je morda drugačen od kakšne druge države, zato moramo to proučiti. Potem sankcije za tiste države članice, ki se ne bodo držale rokov, to lahko podprem. Tudi lahko podprem uh, to, kar pravi komisija glede patentov. Mislim, da moramo res narediti vse za povečanje transparentnosti držav članic in veselim se prihodnega dela glede tega. Rivasi. Hvala, kolegica Mišela Reversi. Hvala, gospod predsednik in hvala naši kolegici Prvanovovi za izjemno delo, ki opravlja glede tega predloga direktive. Tu so določene stvari, ki so zelo problematične glede transparentnosti, glede določene cen zdravila. Ta direktiva, ki jo predlaga komisija, ne bi bila namenjena hitremu dostopu zdravil za pacijente. Vendar, če se jo ogledamo od blizu, vidimo, da gre tu predvsem za konkurenčnost francoske industrije na škodo zdravja pacijentov. Zakaj to pravim? Člen 13, kot pravi pročevalka, člen 13 je zelo problematičen, ker zmanjšuje roke za povračilo stroškov. To pa bo zmanjšalo kakovost uh, ocen in tudi posledic. Torej, če gre neko zdravilo na trg, potem države članice več nimajo pravice tega zdravila ponovno ocenjevati. In tudi to je nekaj, kar ni spremljivo, tudi kolegica Prvanova je to omenjala. Drugič, Evropska komisija gre predaleč ko predvideva nesorazmerne sankcije, če pristojni organi zamudijo določene roke. Pristop komisije je neuravnotežen in že drugi so dejali, da moramo uh, to spremeniti, kajti nekatere države članice imajo zelo stroge zahteve in potem ne moremo od njih pričakovati, da, um, da, da, da, ne, da ne bodo enako obravnavane. Kar zadeva določanje cen. Mislim, da bi morda lahko dodali še nekaj s tem v zvezi, da cena zdravil in poročila mora biti odvisna od dodane vrednosti zdravila. Veste, da v odločenih državah kot je Francija razmišljamo o tem, da bi uh, dejansko povra, povra, povra, povračali stroške eh, vračali stroške za zdravila, če so učinkovita. Potem še nekaj bi vprašala kolegica Barvanova glede jasnosti. Ali menite, da bomo kaj dosegli s tem prilogom direktive? Kajti slišali smo, da je eh, svet proti temu prilogu direktive. Ali ima e, smisel, da vlagamo toliko energije, da popolnoma spremenimo direktivo, kaj je zaenkrat ni spre, spremljiva. Torej, ali menite, da bo ta direktiva sploh lahko uspešna, da bomo dosegli transparentnost? Člen 13, člen 16, člen 8, to so členi, ki so popolnoma nespremljivi za države članice. Torej, to je moje vprašanje, kaj ti priznam, da. Ja, če je ta direktiva blokirana na ravni sveta, ne vem, ali je potem sploh smiselno, da se mi toliko ukvarjamo z njo. Als nächstes spricht dann Christopher Fjellner. Christopher Fjellner je naslednji. Thank you very much, Mr. President. Uh, Hvala, gospod predsednik. Menim, da večina tega, kar pravi kolegica Pravanova je takšnega, da se lahko s tem strinjam. Sveda je transparentnost glede cen in povračil nekaj občutljivega, če tega ne reguliramo. Ni mi všeč, ko kolegi počnejo to, kar bom sedaj storil. Ko rečemo, imamo sistem, Torej, v tem kontekstu ne povem, da na švedski imamo sistem in dobri nameni včasih zadeve pokvarijo, čeprav si tega ne želimo. Kaj, ti, kaj je moja glavna skrb? Kako? V tem kontekstu lahko roki vplivajo na obstoječi sistem cen zdravil in poročil. Recimo v moji državi imamo splošen sistem, ki uh, eh, temeli na mesečnih razpisih za zdravila. In tisto podjetje, ki uh, za en mesec ponudi najnižjo ceno, potem tisti mesec prodaja to zdravilo. In potem mora eh, to zdravilo v vseh eh, lekarnah eh, prodajati to zdravilo, konkretno generično zdravilo. In tega sistema ni še nišče kritiziral. Industrija tega ni kritizirala. Uh, niti gen, proizvajalci generičnih zdravil se niso pritoževali, tudi komisija se ni pritoževala, kajti sistem je res transparenten in na švedskem na ta način uh, z generičnih zdravili prihranimo 7 milijonov evrov. No, torej komisija pa predlaga 15 plus. 15 dni in to je potem eh, ne bilo skladno z našim sistemom. No, če pa bi eh, zadeve torej skušali preveč usklejevati, bi lahko naletili na težave. Da, morda potrebujemo neke roke za to, da zagotovimo transparentnost, da nima vsaka država članica nekega arbitrarnega procesa. Vendar ta sistem ne sme biti tako rigiden, da države članice ne bi mogle same nekaj legalno regulirati na posebno transparenten način. No, o tem se bova še pogovarjala gospa Paravna, vendar mislim, da je še več takšnih primerov, kjer v želi, da bi povečali transparentnost, bi lahko uh, škodovali nečemu, kar pa mora država članica um, regulirati. Torej, dal sem svoj konkreten primer, vendar sem s tem želel ponazoriti, na kakšne težave lahko uredimo pri tej direktivi. Ja, takšni pač včasih si s tem v Evropskem parlamentu sedaj poročevalka v senci eh, Alda Susa. Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de eh, me congratular com o facto eh, da relatora. Hvala. Veseli me da je poročevalka vključila širši obseg zdravil. Tudi, tudi s tem bomo zapolnili določene vrzeli v, v zakonodaji. Imam tri kratka vprašanja. Prvič. Poročilo omejuje pogodbene sporazume to pomeni, da jih izključuje z direktive. In direktiva potem ne bi bila povezana glede javni, z javnim financiranjem zdravil. Recimo na portugalskem imamo odobrena zdravila ki se recimo lahko uporabljajo v bolnišnicah. In morda bi za takšne primere lahko imeli drugačne roke, kar zadeva generična zdravila in to, da bi uh, roke podaljšali z 15 na 25 dni. Menim, da je razlaga poročevalke. Okay. Eh, ki pravi, da moramo vedeti, če so zdravila res eh, učinkovite za pacijente. Ne vem, kaj s tem meri, na kaj meri poročevalka, kako bomo te prednosti ugotavljali in ne vem, kakšna bo dana vrednost takšnega pristopa. Države članice imajo več organov, ki to obravnavajo in ne vem točno kaj je poročevalka mislila s tem v zvezi. Zanima me, če poleg referenčnih proizvodov se bodo definirale tudi referenčne cene. Ne moremo predlagati samodejni postopek za odob odobritev generičnih zdravil, kot se tu predlaga.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 Hvala poročevalki za njeno delo, ki je pripravila odlično poročilo. In strinjam se z njo v veliki, veliki večini predlogov. Uvodoma je dejala pomembne stvari. Skušamo biti prijazni do pacijenta, ne pa do industrije. Zato menimo, da so tudi predlogi takšni, kot so. Mi predstavljamo evropske državljane, tudi mađarske državljane in nekaj tu res podpiram. Gospa Parvanova predlaga določene spremembe in mislim, da časovnica Evropske komisije ni takšna, da bo izboljšala transparentnost in dajanje v promet uh, generičnih zdravil strinjam se pa, da je to najpomembne, torej da zagotovimo transparentnost in učinkovitost na tem plaču. 15 dni, ko to predlaga komisija, je prekrat, prekratek rok. 25 plus 25 dni, ko to predlaga gospa Prvanova, se nam zdi bolje. Tu se mi zdi, da imamo več fleksibilnosti za delo v praksi. Še nekaj je pomembno povdariti in sicer naslednje. Evropska komisija je nekaj predlagala, kar gre en korak nazaj glede transparentnosti cen. Zakaj? Države članice so morale podajati informacije glede cen komisiji. Imeli smo evropski program, v katerem je sodelovalo 18 držav članic. Tudi Mačarska je tu sodelovala in Komisija je financirala 90 odstotkov operativnih stroškov tega programa, mađarski organi so plačali 8,5 odstotkov, Avstrija pa 1,5 odstotka operativnega dela programa. In ta program je res odličen, kajti vsaka država članica dobi informacije o cenah zdravil, ki so na trgu v drugih državah članicah tako da lahko primerjajo, cene se lahko postavijo, ko se pogajajo eh, z farmacijsko industrijo, ker dobijo informacije iz tega programa. In to seveda koristi potrošnikom, pacijentom, ker lahko dobijo ista zdravila po nižji ceni. In še nekaj. Naj povem, da je ta predlog dober in ga podpiramo, gospa Prvanova zlasti to, da se člen 16 črta. Ta člen je odveč, ni nobene potrebe po njem in mislim, da nam ne bo nič koristil. Tako da menim, da je modro, da ga črtamo ali pa le ohranimo drugi del člena 18 da bomo s tem razrešili našo državo. Mislim pa, da če pustimo člen 16, bo to preveč. Torej, to so predlogi sprememb, ki bodo gotovo koristili evropskim in mađarskim pacijentom. Merci, merci, monsieur le président. Uh, je voudrais... Hvala, gospod Lepaš. Eh, hvala. Hvala naši poročevaki, gospe Prvanovi, za veliko delo, ki ga je opravila tudi sama je bila zelo transparentna pri svojem delu in navedla, s kom je sodelovala pri uh, tem uh, predlogu. Mislim, da je poročevalka ima prav glede člena 8. Sploh pa ne vem, če člen 8 skladen z načeli subsidijarnosti. Mislim, da bi to lahko škodovalo uh, nacionalnim sistemom. Spodbujam to, da imamo člen glede transparentnosti in navskrižja interesov. No, glede generikov je smiselno skrajšati roke tako za pacijente kot za uh, zdravstveni sistem, vendar to, kar predlaga komisija, je prekratko 15 plus 15 dni. Torej, poročevalka ima prav, ko predlaga daljše roke. In tu se lahko naveže na to, kar pravi gospa Rivazi. Mislim, da predlog ima določene roke, ki pa so prekratki in ki jih tudi države članice ne morejo sprejeti potem vpraš, vprašanje da, tega, da upoštevamo ali države članice uporabljajo ceno eh, zdravstvene tehnologije ali ne, bo zadevo zgolj zapletlo. Menim, da je, je ta predlog, predlog glede tega preveč zapleten in tega svet gotovo ne bo podprl. Zanima me, kakšna je bila najboljša strategija za delo našega odbora, za to, da bi eh, besedilo tudi svet lahko podprl in da gre v smer, ki si jo želimo in ki si jo želi tudi poročevalka. Hvala, gospa Lepaš. Sedaj pa dajem besedo predstavniku komisije, prosim. Thank you very much, Mr. Chair. Hvala, gospod predsednik. Komisija bi se zahvaljala pročevalki za zelo jasno predstavitev svojega stališča in da je podprla cilje um, te direktive. Ta direktiva je stara direktiva, stara 22 let in treba jo posodobiti. Trg se je vmes spremenil racionalne prakse so se razvile in tudi sodišče je že podalo okoli deset sod na tem področju, tako da res moramo posodobiti to direktivo iz treh razlogov, treh glavnih razlogov. Prvič, moramo poskrbeti, da bo evropska industrija bolj konkurenčna, ko gre za upravne postopke. Drugič, enako pomembno je, da pacijenti imajo hitri in lahek dostop do zdravil. In tretjič, moramo omogočiti vrčevanje v trenutnem času krize. In te tri cilje lahko dosežemo preko posodobitve te direktive, ki je tehnično gledano zapletena, to priznamo, tudi politično je zapletena. To je direktiva, ki jo moramo obravnavati kot direktivo, ki upošteva načelo sorazmernosti eh, predlog zgolj predstavlja postopkovna pri, pravila, ne želimo pa uh, izenačiti cen zdravil ali povračil na nacionalni ravni, ne zgolj želimo evropski instrument prilagoditi novi realnosti. Naj se povrnem na tri točke, ki smo jih slišali med razpravo. Mi si želimo, da ne je prišlo do podvajanja postopkov, ki že obstaja na področju cen in povračil stroškov. Ne želimo, da bi države članice še enkrat analizirali to, kar smo že analizirali. Mi se želimo izogniti podvajanju ocen, do katerih je že prišlo drugič. Ne želimo si uh, v uh, uh, interferenco, ko gre za pravice intelektualnih pravic to industrijo včasih zlorabi, ko gre za dajanje v promet generikov. In tretjič, za generike je hitrejši dostop na trg pomenil veliki prihranek za njihov proračun. To je pokazala naša ocena vplivov. Torej, dejansko smo videli jasen, jasno korist za nacionalne proračune. Hvala odboru, hvala govornikom za to, da ste se oglasili. Mi si želimo odprte razprave z vami, z, s svetom in mislim, da tudi eh, vaše ideje, ideje pročevalke. Eh, gredo v smer, da bomo lahko odpravili skrbi in pomisleke držav članic, ki jih seveda upoštevamo. In naj še enkrat se tudi sam zahvalim ciprskemu predsedstvu, ki res veliko dela na tem pomembnem predlogu komisije. Hvala. Sedaj pa za zaključek dajem eh, besedo še poročevalki. Hvala, gospod predsednik, hvala poročevalcem v senci in hvala vsem kolegom, ki so predstavili svoje misli glede eh, tega tehnično in politično zelo zahtevnega dosjeja. Več kontroverznih točk je in ki jih je treba razjasniti z državami, članicami. Bom začela s političnimi. Uh, Eh, vprašanji in kakšno je, gospa Brivazi je vprašala, kakšno je sploh lahko življenje te direktive eh, in našega dela s tem v zvezi. Torej, najprej smo imeli popolno zamrznitev, kaj te ni bilo interesa in sama sem skušala zadeve odpreti in mislim, da sem veliko spremenila osnovni predlog komisije. Zakaj? Kaj ti menim, da je sedaj v teh težkih časih pomembno, da države članice niso izpostavljene dodatnim eh, pritiskom in finančni negotovosti. In vendar glavni cilj direktive ni to, da, da države članice pripeljemo v bankrot ne gre za to, da bi dosegli večjo transparentnost, večjo gotovost in predvidljivost in da bi pacijentom da izboljšali dostop do novih zdravil, do dostopnih zdravil in tako naprej. Ko sem videla eh, različne dokumente s tem v zvezi, zlasti ko smo, smo proučevali sektor leta 2009, Torej, ugotovili smo, da je nujno spremeniti zakonodajo, ne zato, ker je stara 22 let, temveč zato, ker se države članice soočajo s pritiski, z izzivi in prišlo je tudi do netransparentnih praks. In strinjam se z gospodom Filnerjem, da moramo poštevati nacionalne situacije, da in o, o tem se bom pogovarjal s kolegi, s poročevalci v senci in poskušali bomo najti najboljši način, da bomo zaščitili nacionalne organe pred neopravičenimi pritiski, moramo pa tudi varovati pacijente pred neopravičenimi zamudami. Torej moramo najti pravo, pravo ravnotežje. Kar zadeva biosimilarna zdravila in bioekvivalenco. Bioekvivalenca se ukvarja z generiki, bio similarni proizvodi pa so tisti proizvodi, ki tudi imajo dovoljenje za danje na trg. Kar zadeva vprašanje intelektualne lastnine, že komisija je dejala, da sektor. Uh, včasih pravi, da bi šlo do kršitve intelektualne pravice, vendar da so takšne uh, pritožbe neopravične in če so neopravične, jih moramo preprečiti. Potem mislim, da ko gre za transparentnost, po vseh razpravah, ki smo jih imeli, če LS eh, želi da se zadeve dogajajo za zaprtimi vrati, potem bojo to morali predstaviti tudi državljanom. Torej, ko smo obravnavali razrešnice štirim agencijam, smo videli, da gre razprava vedno bolj v smer večje transparentnosti in odpiranja in izjav strokovnjakov. Potem vprašanje dodane vrednosti. Imamo različne nacionalne sisteme in le na en način lahko dosežemo uravnotežje. Torej, če upravimo en sistem, kajti sicer bomo imeli zmedo, če imamo pa en sistem, ki ga upravljamo celotni EU, bo to povečalo ravnotežje. Potem nekaj glede referenčne cene. In ali generiki, generiki so koristni ali ne, mislim, da za to ne potrebujemo posebnih dokazov, saj obstajajo dokazi, da generiki zmanjšajo ceno in povečajo dostop pacijentov. Referenčna cena je v pristojnosti držav članic. Mi pač lahko, glede na pravno podlago, harmoniziramo to, kar lahko. In referenčna cena je nekaj, kar se upravlja na nacionalni ravni in mislim, da mora še naprej ostati v pristojnosti državnih organov. Veselim se čim, bolj, čim boljšega sodelovanja s kolegi in pročevalci v senci, da bi šli naprej, da bi dosegli preboj, to bo koristno za vse. Imamo več eh, držav članic, ki so še vedno zelo nenaklonjene temu predlogu, zato moramo podpreti ciprsko predsedstvo, ko skuša države članice pripričati, da to, kar počnemo, je podpora državam članicam, da jim skušamo pomagati, da bi se izognili netransparentnim in nejasnim praksam. Hvala in veselim se nadaljnega sodelovanja. Hvala lepa, eh, hvala lepa poročevalki. In eh, rok Eh, za predloge sprememb je 19. oktober ob 12. 28. novembra bomo o tem razpravljali in 18. decembra eh, bomo v odboru glasovali. Eh, kdaj bo obravnava na plenarnem zasedanju, še ni določeno. Zahvaljujem se za razpravo, za vse delo. Eh, se zahvaljujem vsem, ki so sodelovali. S tem prehajamo na osmo točko eh, dnevnega eh, reda. Pravzaprav je to točka šest. Poročevalka ne more biti prisotna, tudi ne poročevalci v senci. Ja, zvaj zid hojte. Dva sta danes tukaj, Tartarela in Sikalikakis. S tem dajem besedo sedaj poročevalcem v senci. Torej, s tem eh, bomo lahko obravnavali eh, to točko dnevnega reda. Gospod Kartarela ima besedo. Hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se Eh, kolegici Rosbach za poročilo. Pravilno je, eh, da parlament sprejme to odločbo, kajti eh, s tem imamo samo možnost, da pridemo do skupne politike vseh držav, ki mejijo na Sredozemsko morje. Brez sodelovanja ne moremo ščititi drugače sredozemskega morja. V Neapeljskem zalivu smo imeli 2010 nezgodo in eh, to je pokazalo, eh, da je marsikaj negotovo, eh, če so te dejavnosti izkoriščanja morskega da v velikih globinah in to lahko pripelje do hudih katastrof, recimo kot leta 2010, ko je prišlo do onesnaženja z nafto in s tem se zgodijo um, hude posledice za občutljiv ekosistem. In to pomeni tudi škodo za okoliške prebivalce, ker je ribištvo in Zato um, je treba povdariti, da je Sredozemsko morje eh, enkraten ekosistem. Preživetje tega ekosistema je nujno potrebno. Da bi to dosegli, uh, moramo uh, skrbeti uh, za to, da zavarujemo naravne resurse in turizem. Uh, pri nas v Italiji obstoja veliko. Um, pregledov eh, dovoljen, ki jih je država že dala zlasti na Jadranu ob tremiti otokih, eh, kot se ve, so ti otoki eh, zaščiteno področje. To Je treba tudi nadaljevati. Ratifikacija protokola eh, dopolnjuje um, zakonodajni predlog eh, in ratifikacija protokola je izredno pomembna. Um, prav včeraj smo v odboru ITRE obravnavali uh, temo offshore uh, varnost pri eksploataciji uh, pri nafti in plinu in varnost uh, črpanja. Eh, pomembno je skrbeti za varnost, eh, ko se eh, demontira različne naprave in tukaj mm, morajo tisti, ki to opravijo, se držati gotovih predpisov. ITRE kolegi so želeli slediti eh, predlogu direktive, po mojem mnenju je nujno potrebno, eh, da se eh, čvrsto držimo zadev in samo tista podjetja smejo dobiti dovoljenje, ki so tehnično dejansko usposobljena za Izvajanje teh dejavnosti offshore brez škode za okolje. Potrebno je tudi poročilo eh, o nevarnostih, eh, o Eh, kata, eh, o preprečevanju nezgod eh, imamo tudi nacionalne organe, ki morajo nadzirati varnost. Moramo storiti več in tudi lahko storimo več. Upam, da se bo Evropska unija mm, dejansko zavihtela na vrh varovanja okolja za Mare Nostrum, za Sredozemsko morje. Hvala lepa poročevalcu in sedaj je kolega Surikakis na vrsti. Hvala, gospod predsednik. Ta protokol je star. Vključuje pa Eh, konvencijo iz Barcelone, ki je dober proces za eh, mednarodno sodelovanje v Sredozemskem morju. Eh, v Sredozemlju je turizem izredno pomemben za zlasti italijanski jug tudi in seveda je tudi zašita morja izredno pomembna. Ne samo naša dejavnost lahko k temu prispeva, ampak na to, pravzaprav je potrebna zakonodaja Evropske unije eh, za, na tem področju, ampak ne le Evropske unije, pač pa tudi drugih eh, držav. Eh, komisiji dajemo s tem tudi orodje za napredek, da se pridobi vse Evrop, države, ki imajo na sredozemsko morje, da spremejo te premise. To ni nov protokol, je star, Verjamem pa, da če se eh, vsi odločijo in ga sprejmejo, eh, bomo imeli dobro orodje v rokah. To je pravzaprav bi lahko eh, rekli mm, delo, ki ima upravka z zunanjo politiko. Upam, da bo komisija dobro uporabila svoje možnosti. Hvala lepa. Eh, kolegica Lepaš. Euh, eh, hvala, čisto na kratko, gospod predsedujoči. Lahko podprem to, kar je bilo povedano. To je sicer star protokol, vendar pa saj obstaja. In določeni problemi so tu obravnavani, tudi eh, drugi partneri v sredozemskem prostoru so ta protokol ratificirali. Eh, Tunizija, Maroko, Libija, Cipr, Sirija, Albanija in sedaj moramo na tej osnovi nadaljevati. Potrebujemo približevanje. Že pred nekaj časa smo se ukvarjali za besedilom glede offshore eh, platform uh, Eh, in eh, deli mnenje, ki je bilo izraženo, da je offshore dejavnost zlasti v sredozemlju povezana z velikimi tvegani. In eh, sredozemlje potrebuje več časa, da si opomore kot pa Rokavski preliv. E, tu moramo dejansko e, postaviti ustrezna pravila, stvari gredo v pravo smer. E, dobro je, da je protokol podpisan, vendar pa ne smemo misliti, da so s tem rešeni vsi problemi. S tem dajem besedo komisiji. You, Hvala, predsednik. Komisija bi se želela zahvaliti parlamentu za delo na tem področju in tudi vso podporo. Rad bi ponovil to, kar je govoril že moj predgovornik. Nujno je treba ratificirati ta eh, protokol na strani Evropske unije, v imenu Evropske unije, ne samo zato, ker je to dodatno orodje za eh, zaščito sredozemskega eh, morja pred onesnažitvijo z nafto, pač pa prejšnji predgovornik so že povedali, da bi to bila politična pobuda in znak, da bi se drugi pridružili, ki bi nam lahko sledili naredili pri našem trudu, da zaščitimo eh, sredozemsko morje eh, pred eh, raznimi vplivi. Hvala lepa. S tem smo zaključili praktično naš dopovdanski del sestanka. Razpravo smo imeli in danes popovdan bomo glasovali. Novembra bomo Eh, verjetno plenarno zasedanje obravnavalo in glasovalo o tem. S tem vam želim eh, dober tek, eh, prijeten opodanski odmor, dobro se ukrepite, o 15. točno začnemo z glasovanjem, ne glede na to, kdo bo prisoten.